Good morning. Good morning. Dobro jutro, dragi kolegi. Ura je še zgodnja, bomo začeli z našim sestankom odbora. In sicer z običajno prvo točko dnevnega reda, to je sprejeti dnevnega reda, ki ste ga dobili. Če nimate nič proti, gremo naprej na točko dve sporočila predsednika nimam sporočil tokrat. Torej se lotimo kar sprejetja zapisnikov vsej. Dobili ste jih. No, o njih smo se že pogovarjali in tudi strinjali, že v preteklosti. In nišče ni imel nič proti, tako da jih lahko kar spremljamo in gremo naprej na točko 4. Evropska agencija za temeljne pravice za leto 2010. Obravnavali bomo letno poročilo, predstavili ga bodo pristojni iz te agencije, gospod Morten Kerom, direktor agencije. Dobrodošli predstavil bo letno poročilo za leto 2010, ki ga je sprejela agencija. In kot loče člen 12 je predstavljen odboru Libe. Poročilo ima naslov parlamentarne pravice, izzivi in dosežki. Z analizo situacije temeljnih pravic za tiste področje, ki jih pokriva agencija v večletnem programu. Uh, eh, poročilo ima tudi povzetek, ki se imenuje ključne uh, vprašanja za razvoj temeljnih pravic za leto 2010 na voljo francoščini, nemščini, polščini in mačarščini. Gospod Kerom bo naredil predstavitev, na to pa bomo imeli čas za razpravo. Gospod Kerom, beseda je vaša. Na to pa bomo tudi prisluhnili gospe Brant Skeris in to ne prvič. Ona je predsednica upravnega odbora za temeljne pravice in bo tudi predstavila to poročilo. Kdo bo prvi? Najprej bo spregovorila gospa Brands Keris. Izvolite. Hvala. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Včast mi je, da sem danes tu, da vam lahko predstavim letno poročilo uh, Agencije EU za temeljne pravice, da vam lahko predstavimo, kakšni so bili izzivi in dosežki za leto 2010. Predvidevam, da imate poročilo na svojih mizah. Poročilo ima skoraj 200 strani, torej to je obsežno poročilo na več načinov in upam, da imate to pred sabo ali pa v svojih žepih in da boste to uporabljali pri svojem delu tako, da boste dejansko upoštevali to, kar pravimo v poročilu. Poročilo ni tako dolgo zato, da bi ga tehtali, temveč zato, da bi razmišljali o širini in globini vsebine. Torej gre za vsebino dokazov, ki so nujni za razvoj vašega dela in našega skupnega dela, torej spoštovanje temeljnih pravic v EU. Vsebuje pregled izzivov, trendov, obetavnih praks, uh, podatkov, ki jih lahko uporabljate pri svojem delu, ko se pogajate tako o vprašanjih, ki zadevajo azil, varstvo podatkov, pravic otrok, pravic mladoletnikov. Lani smo vam predstavili poročilo in od takrat se naš odnos razvija in poglablja. Naj vam dam nekaj primerov tega odnosa. Prvič, Na zahtevo parlamenta je agencija dala dva mnenja o osnutku zakonodaje na področju kazanskega prava. V prvem uh, mnenju smo nekaj. To smo povedali, kaj menimo o določenih uh, zakonodajnih predlogih, ki so povezani recimo z PNR-em in tako naprej. Gre za vprašanje varstva podatkov, zasebnosti, uh, enake obravnave in eh, sodelovanje na področju kazenskih zadev. Februarja pa smo predstavili Charter Pidio in to smo tudi predstavili v parlamentu. Tu gre za spletno orodje, ki temeli na delu vašega odbora in ki ga nadaljuje agencija na vašo zahtevo. Še en primer našega razvijajočega se odnosa je to, da se zavedamo dela, ki ga, upravlja, ki, ki ga upravljamo. V preteklih mesecih je agencija bila omenjena v vaših resolucijah kar enajstkrat. Kakorkoli že, vaša pozornost namenjena tem vprašanjem, pomeni, da so temeljne pravice pomembna zadeva in da se temu vedno bolj posvečamo. Pomembno je, da imamo letno poročilo glede temeljnih pravic in upam, da bo to uh, koristilo več namenom. Prvič, to je lahko pomembna referenca, ko se vi pogovarjate o temeljnih pravicah recimo, ko se pogovarjate o predlogu za zaščito uh, uh, žrtev kaznevih dejanj, lahko uporabljate naša gradiva na to vprašanje. Sveda obstajajo še številni drugi primeri in upam, da boste imeli čas in si jih podrobno ogledali v poročilu. Druga funkcija letnega poročila je to, da omogoča raziskave, ki lahko pomaga uh, delu komisije in parlamenta, ko obravnavate temeljne pravice? Vsako poročilo ima svojo dodano vrednost. Parlament in komisija sta v svojih poročilih uh, podala nek zagon za, razvoj, za nadaljni razvoj, temeljni uh, razvoj, mi pa jim omogočamo neke vrste uh, Eh, podporo za to, da se lahko bolje znajdejo na tem področju. Mi smo predstavili zemljevid, eh, ki temeli na osnovi nacionalnih podatkov in ki ga na to mestimo v razvoj evropske in mednarodne politike na tem področju. Rada bi povdarila, da je področje, ki ga obravnavamo široko, vendar se osredotočamo na tiste teme, ki jih obravnavamo v večletnem programu agencije. Parlament bo seveda v prihodnosti, v bližnji prihodnosti, verjetno lahko razširil okvir delovanja na tem področju. In to bo potem seveda pomenilo, da bomo preučili teme, ki bi jih lahko vključili v prihodnji večletni program od 2013 do 2018. Naloga agencije je to, da institucijam EU in državam članicam eh, nudi znanje in raziskave na področju temeljih pravic lahko pride do vrzeli, če agencija nima uh, ustreznega mandata na tem področju, kot to določa Lizborska pogodba. Veselim se našega nadaljnega sodelovanja, da bomo skupaj okrepili varstvo človekovih pravic v EU. Sveda pa nikoli ne smemo pozabiti, kakšen je dejanski namen našega dela, to, da bi vsi v EU lahko uživali temeljne pravice. Sedaj pa bom dala besedo direktorju agencije Mortenu Kernu. Hvala za vašo pozornost. You, Hvala. Sedaj pa bomo prisluhnili direktorju agencije za temeljne pravice. Gospod Kern, beseda je vaša. Hvala, gospod predsedujoči. Veseli me, da vam lahko predstavim, kaj agencija eh, letos dosegla. To je zapisano v tem letnem poročilu. Upam, da bo to dejansko neka referenca za vaše vsakodnevno delo na področju temeljnih pravic. Letno poročilo vsebuje podatke in analizo situacije glede temeljnih pravic v 27 državah članicah. Predstavlja razvoj, predstavlja izzive tako na področju eh, oblikovanja politik kot na terenu. Predstavlja obetavne prakse in eh, obravnava, kako lahko se lotimo izzivov. Naj podarim tri področja ki so osebovana v tem letnem poročilu, ki so še posebej politično pomembna. Najprej bi se osredotočil na vprašanje azile migracij, na to na Rome in tretjič rad bi uh, omenil tudi vprašanje invalidnosti. Najprej nekaj glede azile migracij. V poročilu govorimo o tem, kakšen je pritisk Eh, migracijski pritisk v EU. Ta je bil zlasti, zlasti zelo občuten na, v državah, ki so na zunanih mejah EU. In tu je bilo veliko krat izpostavljeno vprašanje pravice do azila in pogoja sprejema. Iskava, ki smo jo pravili v uh, centrih eh, za azilante smo ugotovili, da recimo niso v številnih centrih imeli dostopa do tople vode in ogrevanja. Poleg tega smo ugotovili, da je eh, prišlo do težav pri prošnjah za azil. To pomeni, da so posameznike uh, vrnili v svoje države, uh, na osnovi Dublinske uredbe, tam pa njihovih temeljnih pravic niso upoštevali. Skupni evropski azilni sistem mora zagotoviti, da ne bo prišlo do takšnega uh, vračanja eh, posameznikov, če država sprejemnica ne more omogočati osnovnih temeljnih pravic. Določene države so bile pod posebnim pritiskom, zlasti tiste, ki so na znanih mejah EU in to pomeni, da moramo imeti dejansko več solidarnosti v EU na tem področju. Ta vprašanja in posledice za EU in države članice moramo poštevati, ko bomo oblikovali evropski azilni sistem. Drugič, poročilo obravnava izvajanje temeljnih pravic za Rome v celotni EU. Leto 2010 smo videli zagon želje po tem, da bi se borili proti marginalizaciji te skupine. Agencija bo tu še vedno imela pomembno vlogo za eh, pridobivanje podatkov, oblikovanje analiz in priporočil. Poleg tega pa smo lahko videli, da prihaja do velikih razlik pri obravnavi Romov in drugih prebivalcev. Recimo, ko gledamo zaposlenost Romov, Romi so med 10 do 30 odstotkov manj zaposleni kot večinsko prebivalstvo v sedmi državah članicah, ki jih je agencija preučevala no, mi še naprej preučujemo to vprašanje, ne le ko gre za zaposlovanje, temveč tudi ko gre za šolstvo, dostop do zdravstvene oskrbe in tako naprej. Naj predstavim določene predloge agencije, ki so tudi vsebovani v letnem poročilu. In sicer zato, da se spopademo z izzivi, ki so povezani z, z uh, romskim vprašanjem. Evropska politika proti diskriminaciji je, je takšna, da jo treba izvajati. Moramo okrepiti mehanizme na lokalni ravni, recimo uh, organe, ki so na nacionalni ravni pristojni za zagotavljanje varstva človekovih pravic eh, za Rome. Moramo uh, torej to opraviti na lokalni ravni, moramo pa seveda zagotoviti koordinacijo med lokalno ravnjo, nacionalno in evropsko ravnjo. Poleg tega moramo najti način, da, da sredstva iz strukturnih skladov pridejo do lokalnega prebivalstva, zato da bi dejansko lahko podprli tak skupni pristop. Še nekaj glede invalidnosti. V vaši resoluciji o temeljih pravicah, ki ste jo sprejeli decembra, je parlament pozdravil to, da smo v aneksu obravnavali uh, zavezujoče sporazume, ki so jih sprejele države članice. No, in naj vam povem, da je to dejansko sedaj celo poglavje v poročilu, ne zgolj aneks. Lani decembra smo dodali uh, novo dimenzijo evropskim obveznostih na področju temeljnih pravic. EU je ratificirala Evropsko konvencijo o invalidnih osebah. To je prvič, da je EU postala podpisnica takšne konvencije. In to pomeni, da je dejansko EU zavezana, da obravnava invalidnost kot vprašanje človekovih pravic in ne zgolj kot uh, zdravstveno vprašanje ali nekaj, kar je treba obravnavati z vidika socialne politike. To je seveda uh, sedaj tudi povezano z vašim delom. Delo agencije na tem področju uh, se osredotoča na to, da lahko tašne osebe sodelujo v političnem eh, življenju, da imajo dostop do pravosodja in še številna druga področja, ki jih obravnavamo. Gospe in gospodje, to poročilo eh, upam, da bo postalo eh, vaše referenčno orodje, ko se boste soočali z vprašanjem temeljih pravic pri svojem vsakodnevnem delu. Agencija še naprej preučuje podatke in jih analizira. In s tem bomo seveda lahko ugotovili, kakšni so trendi na področju varstva človekovih pravic. In s tem bomo dobili pregled situacije. Sveda pa se ta situacija spreminja v času. Na ta način boste lahko ugotovili, kje in kateri zakoni dejansko delujejo in izboljšujejo situacijo. Oziroma, ali treba kaj spremeniti in preusmeriti. Poleg tega vam bo tudi pomagalo, da boste videli, kateri izzivi se bodo pokazali. Hvala za vašo pozornost in z veseljem bom odgovoril na vaše vprašanja. Hvala. Hvala za ta povzetek in predstavitev poročila. Sedaj pa, kot rečeno, bomo odprli razpravo. Začnimo. Gospod Diaz Demera, izvolite. Hvala, gospod predsednik, hvala tudi gospodu direktorju in gospe predsednici upravnega odbora. In hvala za to poročilo, ki ga bomo pozorno prebrali. Sedaj bi povedal nekaj glede azila in migracij. In obravnava bi tri vidike. Prvič, Grčija. Situacija v Grčiji. V poročilu piše, da v velikem odstotku se, um, se, do, se dogaja, da je 90 odstotkov takšnih pridržanih oseb bilo pridržanih v Grčiji. In te osebe so v zelo slabem stanju in zato tretje države um, imajo že pravzaprav težave s tem nekaj glede direktive o vračanju. Kaj se sedaj dogaja s tem? V poročilu piše, da osem držav članic še niso povedale, kolikšen je lahko uh, upravni pripor. Kaj bo s tem? In potem še vprašanje rebitov. Uh, ali se to dejansko iz kolik, kolikšna je bila njihova učinkovitost na grško-turški uh, meji? Ali nam lahko poveste kaj v zvezi s tem? Hvala. Gospa Staloka. Hvala, gospod predsednik. Najprej splošno vprašanje za gospoda Keruma. Struktura poročila kaže naslednje. V rumenih razdelkih se obravnava dejavnost agencije. Vendar veliko dejavnosti, ki jih. Veliko dejavnosti, ki jih imate, je pravzaprav osredotočenih na to, da pišete poročila in organizirate sestanke. Morda se motim in morda imate še kakšne, imate še kakšne druge aktivnosti, ki jih opravljate. To je moje prvo vprašanje, torej kakšne so vaše dejavnosti. Drugo vprašanje ni vprašanje, temveč bolj izjava. In sicer že glede lansko letnega poročila smo to ugotovili. V letošnjem poročilu zopet vidimo, da Agencija za temeljne pravice ne obravnava vprašanja um, množičnega apatridstva. To je pri tudi primer kršitve pravic in načela nediskriminacije. Torej, gre za kršitev načela nediskriminacije. Ta situacija v baljskih državah pomeni, da imamo 17 odstotkov držav, ki nimajo 17 odstotkov državljanov oziroma 17 odstotkov oseb, ki nimajo nobenega državljanstva in ne morejo sodelovati niti na lokalnih volitvah, niti na evropskih volitvah. No, ko pa govorimo o državljanih, oziroma ko govorite o državljanih tretjih držav, bi bilo dobro, če bi v analizi eh, uh, kjer govorite o, o demokratični participaciji, pravite, da nimamo nobenih podatkov o tem, koliko ljudi, ki živijo v država članica, dejansko sodeluje na volitvah. Vendar veste, da obstajajo priporočila in resolucije parlamenta, uh, ki pravijo, da bi stalni prebivalci morali sodelovati Eh, na volitvah. In mislim, da bi morala biti vaša naloga, da preučite to situacijo v državah članicah. Torej, moje vprašanje je, ali agencija lahko sama vodi tako analizo, ne pa da zgolj omenja to, da, država članica, da države članice nimajo takšnih podatkov. Sedaj pa gospa Gijom, izvolite. Hvala, gospod predsednik, in hvala za to poročilo, ki da zelo dobro vsebino poročila. Imam eh, dve sprašanji, eh, torej rada bi izvedela kaj več glede vprašanje azile in mednarodne zaščite. Na hitro sem pogledala uh, poročilo in mislim, da sem ugotovila, da obstaja veliko skeptičnosti glede tega, da bomo dejansko leta 2012 imeli skupni azilni sistem. Oziroma, morda ni šlo toliko za dvome glede samega roka, temveč vsebine tega sistema. Poleg tega imam še vprašanje glede pogoja za sprejem upravičencov do mednavne zaščite. To je bilo vprašanje. Uh, To je bila letos kri, prava kriza v Belgiji in v Franciji, zlasti po zimi. E, To se je zgodilo zato, ker je bilo veliko eh, prosilcev za mednarodno zaščito, niso imeli dovolj mest za to, da bi jih nastanili. Torej, zanima me, kaj vi menite o teh vprašanjih pogojev za sprejem za, za sprejem uh, upravičencev do mednarodne zaščite. In še ena tema, o kateri bi rada, da bi morda kaj več povedali, in sicer vprašanje družine in pravice do življenja v družini. Sama menim, da bi morali v prihodnosti uh, v EU razmišljati o združevanju družin. In tudi sama bi rada slišala, kaj vi menite o pravici eh, do življenja družini in tudi o tem, kaj eh, menite o združevanju družin in kako se lahko na tem področju zadeve razvijajo. Hvala. Gospa Jaroka, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod direktor, hvala za to, da ste dejansko nam predstavili vse te informacije v zadnjih desetih mesecih. Mi smo se veliko naučili iz vaših umestnih poročil, pa tudi iz vašega lanskega letnega poročila in tudi iz, iz vaših poročil, ki so namenjeni romski problematiki veliko ste se posvečali romski problematiki, vprašanjem recimo prodaje romskih otrok in tako naprej. Veseli me, da ste dejansko se posvetili izvajanju direktiv na tem področju. Zanima me, kako lahko dejansko pomagate na lokalni ravni, da dejansko zagotovite, da ljudje se zavedajo svojih pravic, da vedo, kako se pritožiti, če se jim pravice kršijo in kako lahko prispevajo eh, k tem, da se tudi na lokalni ravni eh, ljudje veliko naučijo o tem, kaj je diskriminacija. Na ta način eh, se mi zdi, da se lahko vsi veliko naučijo. Še nekaj. Govorili ste o lokalni ravni, da se treba uh, o tem pogovarjati, tudi ko razmišljamo o ekonomskih vidikih. Eh, vaša agencija je zelo pomembna uh, za nadzor romske strategije. Kako boste zagotovili, da boste dejansko dobili pravo sliko dogajanja? Kot je povedala gospa Ždanoka, smo videli, da vlade niso vedno pripravljene se soočati s svojo lastno situacijo v svojih državah članicah. In moje drugo vprašanje je, ali ste pripravljeni pomagati državam članicam pri izvajanju njihovih nacionalnih programov? Kako boste dejansko zagotovili, da bomo že na samem začetku dobili prave podatke? Hvala. Hvala. Gospa Kela, izvolite. Hvala. Imam veliko vprašanj, vendar se bom skušala omejiti. Začnimo z lažjimi vprašanji. Glede, glede direktive o horizontalnem eh, enaki obravnavi. To je povezano tudi z ratifikacijo konvencije OZN o pravicah invalidnih oseb. Ali bi vaša agencija bila pripravljena eh, narediti uh, analizo uporabe te direktive, to bi bilo zelo zanimivo. Zanima me, ali bi vas zanimalo to, da bi imeli nek pristop od države do države za vaše prihodno letno poročilo, ali bi to bilo morda koristno. Razvili ste različne indikatorje za temeljne pravice. Zanima me, kako bi dejansko to lahko tako uporabili, da bi se dejansko njihova uporabnost lahko v praksi uporabila. Še nekaj nasplošno. V povzetku ste navedli države, ki so bile na Evropskem sodišču za človeke pravice in zdi se, da je. Romunija je imela 135 takšnih primerov na sodišču. Ali lahko poveste, zakaj je toliko sodnih primerov ravno v določenih državah članicah? Od vseh vprašanj, ki ste plonali poročilo, kaj menite, da so najpomembnejše teme, kaj so najnujnejše vprašanja, ki jih je treba obravnavati? Sveda so vse težave enako pomembne, vendar če bi morali spostaviti eno ali dve vprašanji, kaj bi izpostavili, kaj je tisto, kar bi se, česar bi se morali čim hitreje lotiti. Hvala. Gospod Fos. Ähm, Hvala lepa. Prva pripomba oziroma vprašanje gre v isto smer kot eh, je dejala gospa Keller. Imamo pogosto posamične probleme in če govorimo o njih, dobimo vtis, češ da tu nismo na nek način na nekem nivoju, ki bi bil zadovoljiv. In zato bi mene zanimalo, sveda v ustnem poročilu ne moremo predstaviti vsega, kar je bilo opravljeno oziroma ocenjeno, ampak nasplošno pa bi vendar lahko dobili neko oceno o tem, ali smo lahko v osnovi zadovoljni s stanjem v Evropi, ali pa so zadeve bolj takšne, da smo nekje na povprečju ali celo pod povprečjem. Skratka, neko, neko splošno oceno bi si želel slišati. To mislim, da bi bilo kar koristno. Da torej slišimo, ja, smo na splošno zadovoljni, imamo sicer posamične probleme, ali pa da smo na splošno nezadovoljni. Kot drugo, dodal bi tudi, da poznam pravno problematiko listine o temeljnih pravicah na splošno in vem, da se državljani nekako več razbirajo iz tega, kot pa dejanska implementacija omogoča. Vendar lepa mm, morate verjetno opozovati tudi samo vsebino, zapisano v listini, kar zdaj v delovanje EU. In eh, mene preseneča to, kar je aktualno že leta in leta, namreč eh, razmere v Španiji z zakonom o obaljni straži, mi kot Evropski parlament, kot komisija, kot Evropska unija, kot celota. Tam samo opazujemo, kako ljudi pač razlastijo in nič ne moremo storiti. Čeprav je to verjetno tema, ki bi lahko igrala vlogo z vidika eh, svobodnega pretoka kapitala ali drugih svoboščin, ampak vse te ljudi prepuščamo same sebi in eh, v bistvu jim niti ne moremo pomagati. Tako da zdaj tako na hitro, ko sem prepiral vaše poročilo, tega ne najdem in mislim, da bi to morali izpostaviti. Ne gre za razglasitev kot tako, to seveda lahko opravimo, ampak v listini je zapisano, da je razglasitev možna le ob primerni odškodnini. In morda bi morali Španijo opozoriti na to in dejati, da tu ne gre za moralno politično ustrezno delovanje, ko se na sto tisoče ljudi pusti na hladnem s takšnim problemom. Vse to bo potem romalo na Evropsko sodišče za človekove pravice. E, to bo trajalo 15-20 let. Številni bodo žal že do takrat umrli in ne bodo mogli sodelovati tudi pravno. Gledano, ljudje verjetno niso toliko obveščeni, tako da mislim, da je pomembno, da se tudi državljani nekako bolj izpostavi in da ljudem ne dajemo občutka, da so sami. Gospod Tavareš, gospod Tavareš, hvala lepa. Predsednik, hvala lepa. Tudi gospodu Kjeromo za pripravo tega poročila. In Spregovoril bi rad o tem, kar je dejala gospa Reding. Dejala je namreč, da ti primeri niso nekako pogosto, tako da mislim, da bi, da bi lahko gledali na nek pasiven način in rekli, ja, državljani niso najbolj ozaveščeni o pristojnostih. Eh, unije, o držav članicah, ampak vendarle mislim, da moramo gledati tudi na zadovoljstvo držav članic, državljanov, kajti v kriznih razmerah, ko so temeljne pravice resnično eh, ogrožene ali pa vsaj eh, na nek način erodirajo, mislim, da ljudje gledajo v smer unije nekega agencij kot nek varnostni ventil, ko gre za varovanje teh temeljnih pravic. Torej, ko gre za kršitve temeljnih pravic, eh, pravic bi Evropska unija morala izvajati nek eh, bolj odločen boj proti ogroženju temeljnih pravic. To, kar je dejala poslanka Keller, namreč, da moramo zagotoviti, da bo del poročila upošteval oziroma obravnaval posamezne države, da se bo osredotočil na posamezne države. To mislim, da bi bilo kar dobro, kajti če je neka država izredno omenjena, potem bo verjetno vsaj eh, ukrepala. Mandat, ki ga imajo v mislih državljani, je širši od eh, tistega, ki ga daje pogodba v EU. Ampak, eh, kar zadeva same izvršnje agencije, je agencija vedno dejala, da je mandat pre ozak in da bi bilo potrebno spremeniti pogodbo. Ja, lahko bi govorili o novih pristojnostih, ki bi jih eh, podelila pogodba in eh, agencija bi lahko imela širši mandat. Še posebej, ko gre za zaščito temeljnih pravic in svoboščin. Ko gre za svobode tiska na Mačarskem in eh, druge podobne primere v drugih državah. Tam so se mnogi sklicevali na suverenost eh, mačarske države. Eh, ampak to bi lahko vplivalo tudi na temelj svobodnih v drugih državah. Zato menim, da pristojnost agencijo je. Potem, kar zadeva druge vidike državljanstva, tu menimo, da bi morali imeti močnejšo, odločnejšo agencijo, kajti živimo v obdobju, v katerem sveda lahko povem, da je to poročilo zelo zanimivo, ampak eh, vendarle, kaj, kaj hoče ljudje hočejo, da se izpostavijo konkretni primeri kršitev temeljnih pravic in sloboščin. In sicer na način, da se bodo lahko državljani obrnili na vlade in eh, opozorili državljane, da naša država pač res nima dobrega slovesa v tujini in da je potrebno stvari izboljšati. Potem, kar zadeva mora biti na širitev mandata na podlagi Lizbonske pogodbe. Tu bi morali kaj več zapisati o tem, kar pa zadeva zakon o medijih na mađarskem, tudi o tem bi lahko več govorili, kajti svoboda izražanja ni dovolj izpostavljena v poročilu. Dejstvo je, da smo vsak dan priča pač podobnim kršitvam in to mislim, da je treba bolj izpostaviti. Gospod Klajs, hvala lepa. V poglavju 7 je govora o sodelovanju državljanov v demokratičnem delovanju države, prav tako je govora o sodelovanju pri volitvah, govora je o prevljarski pobudi in tako naprej. Ni pa govora o svobodi govora v EU in eh, njenih številnih državah članicah, v katerih je svoboda izražanja problem. Včasih eh, na tem področju ni prave demokracije in številni menijo, da je svoboda govora v Evropski uniji pod pritiskom. to seveda se dogaja v istem času, ko imamo boj proti ksenofobiji, proti rasizmu, tako da vsaka kakršnakoli kontradiktorna razprava na temo priseljevanja postane praktično nemogoča. Na nizozemskem imamo Gerta Wildersa, ki je strankarski vodja, ki ga preganja na sodišču zaradi spodbujanja k rasizmu in drugih eh, kaznevih dejanj. In zato menim, da je odgovornost demokratično izvoljenega parlamenta, da zagotovi, da se spoštuje svoboda izražanja. Tako da zanima me, kaj menite o tem z vidika človekovih pravic in eh, Ali lahko pričakujemo, da bo agencija za temeljne pravice sprejela neko stališče, kar zadeva svobodo izražanja? Prav tako, ali bo kaj storila, ko gre za kršitve svobode izražanja in da tak problem ne bo v prihodnje eh, ostal nemogoč v smislu obravnave. Hvala lepa pa vračam besedo najprej gospodu Keremu, potem gospej Brandskerit. Hvala lepa. Vedno mi je veliko veselje priti sem. Vedno imamo zelo veliko bogatih, zapletenih vprašanj in pripomb. na ta način upam, da bomo stvari tudi uspeli popeljati naprej. No, skušal bom odgovoriti na vaše vprašanja, si jih bomo počeli zdelila in bomo videli, kako in kaj. Torej, če začnem s prvim vprašanjem, pa tudi več drugih vas je omenjalo to vprašanje. Azila in zaščite beguncev v Evropi. še posebej se izpostavljali razmere na grški meji in pa velik pritisk na Grčijo v tem kontekstu. Ko govorimo o teh zadevah, se mi zdi zelo pomembno, da se zavedamo, da smo v obdobju begunske krize in te stvari ocenjujemo kot humanitarne krize. Imamo številne humanitarne krize, ki pa ne vključujejo elementov človekovih pravic, to so morda dramatične razmere, ki jih je potrebno eh, reševati, ampak tu ni elementa kršitev človekovih pravic. No, to, kar se mi zdi na nek način svoje vrstno, tu pa je to, kar smo zapisali tudi v naše porožilo, namreč razsežnost človekovih pravic v kontekstu humanitarnih kriz. In to je tisto, kar nas posebej skrbi omenjal sem razmere v centrih za pridržanje oziroma v prehodnih eh, centrih, o tem govorimo že kar nekaj časa, prav tako pomankanje dostopa do postopka za odločitev o statusu, kar pomeni, da se ne rešujejo posamični primeri. Tako da ja, tu imamo problem in eh, še vedno žal danes to ostaja enako nujno kot pred meseci, ko smo prvič pripravili naše poročilo na podlagi raziskav, ki smo jih opravili leta 2010 in pa letos, kar zadeva Frontex in eh, ekipe Rapid. To ni bilo sicer v srču naše obravnave, ampak dejstvo je, da Frontex igra ključno vlogo pri zaščiti pravic posameznikov da se ljudi ustrezno sprejme na meji in da jih potem predajo tudi pristojnim organom v Grčiji. Seveda lahko eh, vedno znova govorimo o mandatu Frontexa, ampak v okviru tega mandata menimo, da Frontex opravlja pomembno delo z vidika zaščite pravic oseb, ki prihajajo na naše zunanje meje. Zdaj smo se mnogo bolj poglobili v to tematiko, smo ravno sredi obsežne študije o razmerah na zunanjih mejah Evropske unije, tako na sredozemlju, kako tudi na treh eh, največjih gledališčih in tudi na številnih eh, drugih kopenskih mejah, torej pomorske, kopenske in eh, zračne oziroma letališke meje smo vzeli v obzir in želimo seveda iti globije v ta izjiv, tako da upamo, da bomo prihodne leto lahko povedali že kaj bolj podrobnega o tem, na kaj se je potrebno osredotočiti, da bi se razmere izboljšale. No, kar zadeva direktivo o vračanju, tudi tu moram reči, da nimam najbolj aktualnih številk, ampak tudi to bo. obravnavano v enem od naših prihodnih poročil. Nasplošno ugotavljamo eh, iz naših poročil, da smo prejeli kar nekaj poročil že o azilu, o prejemu azilantov, o otrocih brez spremstva v azilnih postopkih. Če je kakšen skupni imenovalec vsem tem poročilom, potem je to potreba po več sodelovanja, po več eh, usklajevanja med državami članicami, da bi na ta način, kot sem dejal vodoma, usklajevanje in solidarnost razumeli in dojemali kot eh, sestavni del sistema zaščite temeljnih pravic. To so nauki, ki jih eh, poznamo še iz eh, Indokine in iz begunskih kriz takrat, pred tem je bilo bistveno, da se zaščitijo temelje človekove pravice teh ljudi, tako da kar nekaj naukov na globalni ravni že je, kar nekaj primerov že imamo, iz katerih se lahko naučimo. Ko ravno govorim o tem, potem bi spregovoril še o pravici do združevanja družin. Številne države članice so, recimo temu, preskusile različne modele omejevanja pravice do združevanja družin. In eh, kar nekaj primerov zdaj je pred sodiščem v Strasburu, kjer eh, preučujejo tisto mejo med eh, pravico do družinskega, člove, do družinskega življenja, iz člena 8, EKČP, po drugi strani pa je tu seveda suverena pravica držav, da odločajo o tem, kdo lahko prebiva na suverenem ozemlju posamezne države. Tako da tu je kar nekaj takih tankočutnih ravnovesij, ki jih je potrebno loviti in ne moram reči, da me zelo zanima, kam bo odločitev šla, v katero smer in eh, kako bo ta meja postavljena. Samo da pogledam, če še kaj v zvezi z azilom. No, potem, kar, eh, kar splošna je zadeva vprašanje o poročilu in o delu agencije če smo pač reducirani zgolj na pripravo poročil in organizacijo sestankov. Mislim, da počnemo marsikaj več kot samo to. Ampak seveda zbiranje podatkov je tudi del našega mandata. Naš mandat zahteva, da institucijam EU in članicam zagotavljamo strokovne podatke na podlagi eh, materialnih eh, dokazov podatkov. To torej pomeni, da bodi se zbiramo že obstoječe podatke ali pa da produciramo primarne podatke, če tih podatki niso na voljo. Tako da to je pomemben element našega dela, tako da celotno področje človekovih pravic eh, premikamo iz eh, nekega bolj eh, področja, kjer delamo na podlagi vtisov v bolj empirično področje. Odzvali smo se na kar nekaj zahtev parlamenta, kar zadeva zakonodajo evropski preiskovalni nalog in pa tudi kar zadeva PNR. Tako da nalog imamo celo vrsto, ampak seveda je tudi zbiranje podatkov ena temeljnih eh, nalog agencij. Kar zadeva Rome, delo na tej tematiki se bo seveda nadaljevalo in nameravamo storiti več, mnogo več, kot smo že storili in mislim, da je pomembno, da se zavedamo, da se je leta 2010 vprašanje Romov preselilo iz periferije agende o človekovih pravicah v Evropski uniji eh, na recimo temu glavni odar in mislim, da moramo ostati bistveno bolj osredotočeni na to vprašanje in na eh, sporočilo komisije, tu je zelo pomemben, zanimiv korak v to smer. Tako da mislim, da je kar nekaj obetavnih premikov, ni sicer enostavnih rešitev, pa upamo, da lahko k temu kaj pripomoremo. Ena od stvari, ki jih nameravamo storiti, je, da zdaj skupaj z razvojnim programom OZN in Svetovno banko opravimo pomembno raziskavo gospodinstv in uh, tu smo primerjali podatke iz lokalnih romskih skupnosti s podatki lokalnega večinskega prebivalstva, da vidimo, kje je problem diskriminacije, kje pa je zgolj problem splošne revščine, ki ga je potrebno reševati kot takega. Tako da moramo naš nabor orodi mm, mnogo bolj izpiliti, kot eh, je temu v tem primeru, tako da bomo lahko ustrezno posegali in ukrepali. Še eno od elementov, o katerih ste spraševali, je vprašanje o zaveščenosti o vlastnih pravicah, ko gre za lokalne skupnosti. Imeli smo kar nekaj razprav z nacionalnimi inštitucijami na področju človekovih pravic, kajti ugotovili smo, da mnoge žrtve diskriminacije sploh ne vedo, na koga naj se obrnejo, tako da smo v vseh 27 državah članicah ustanovili ustrezne organe, tako da to je zdaj narejeno. Zdaj pa pomembno, da na nek način eh, vzpostavijo eh, stik z najbolj ranljivimi. Tako da struktura je, potencial je velik, zdaj pa je potrebno začeti tudi z vsebinskim delom. Sveda potekajo pomembne razprave z nacionalnimi institucijami in za temi organi, kristalnimi za vprašanje eh, ne diskriminacije, tako da zdaj treba začeti z delom. Seveda pa, kot izpostavljeno v tem sporočilu, nameravamo pomagati državam članicam tudi, kar zadeva njihove nacionalne strategije. V prvi vrsti seveda je tu komisija, ampak če lahko mi kaj dodamo, lahko povem, da imamo že kar nekaj let zelo zanimiv projekt o skupnem o skupnih eh, projektih, ki jih lahko pravimo, tako da mislim, da imamo kar zanimiv svežen. In ne, eh, moram reči, da se veselim nadaljne razprave s parlamentom in z vašim odborom na to temo v prihodnjih mesecih. Kar zadeva horizontalno direktivo, gospa Keller, mislim, da je sprašovala potem, aha, je moralo biti dobro. No, številne naše raziskave o invalidnosti, eh, študije o homofobiji in tako naprej. Vse to izpostavlja potrebo po takšni horizontalni direktivi in eh, vsekakor upam, da bodo tisti, ki podpirajo horizontalno direktivo, dejansko tudi podprli vstop v veljavo te horizontalne direktive. Tako da ja, bomo nadaljevali z delom na tem področju. In seveda, če so neka posebna področja, ki bi jih morali obravnavati, bomo to z veseljem tudi storili in preučili, kako to lahko rešimo. Še eno vprašanje, gospod Keller, namreč vprašanje kazalnikov, koristnosti teh kazalnikov. Dejstvo je, da je to zelo zapleteno vprašanje, ampak po drugi strani pa se moramo tudi mnogo bolj osredotočiti na to, kar nam eh, kazalniki ponujajo. In eh, na nek način seveda moramo meriti napredek na vseh področjih, ne na področju človekovih pravic, tudi v gospodarstvu in podobno. Imamo številne indikatorje, ampak eh, na področju človekovih pravic temu ni ravno tako, tako da to jemljemo zelo resno in skušamo doseči nek napredek. Eno od pomembnih vprašanj eh, je bilo, kaj so tiste najpomembnejše vprašanja v Evropi. Ja. To je težko odgovoriti, kajti vsak, do ki se sooča s kršitev človekovih pravic, eh, je seveda mnenja, da je njegova, njegova človekova pravica tista, ki je najpomembna, tako da je to tisto, kar šteje. Ampak upo bi si vendarle reči, da so razmere na mejah, kot sem prej omenil, ena najpomembnejših tem, ki jih bo potrebno obravnavati vprašanje Romov je seveda ključno in zelo pomembno, ampak eh, tu gre za neko razvojno vprašanje, vprašanje dolgoročnih eh, eh rešitev tu. Ko pa gre za vprašanje na mejah, to pa so stvari, ki, jih je, ki na nek način niso pod našim vplivom in ne, eh, tu toliko bolj pomembne postanejo temeljne pravice in eh, človekove pravice. Gospod Fos sprašuje, ali smo nasplošno zadovoljni z razmerami v Evropi. Ja, zelo splošno vprašanje, ampak rekel bi, da je Evropa verjetno edina regija v svetu, kjer imamo resnično visoko raven ozaveščenosti o človekovih pravicah. Če pogledamo diskriminacijo, da smo naredili velik napredek v zadnjih 15 letih, ne poznam nobene druge regije, kjer bi bila tako visoka stopnja ozaveščenosti, kjer bi imeli tudi konstituciji in eh, organov na nacionalni in lokalni ravni eh, in na evropski ravni, ki bi obravnavali to problematiko. Pa vendarle nam ostaja še veliko odprtih vprašanj, kar konec koncev kaže tudi naše letno poročilo. Tako da po eni strani ja, sem optimističen, namreč imamo pomembno stopnjo ozaveščenosti. Tudi v parlamentu o tem veliko govorimo, no obenem pa eh, izzivi ostajajo. Vzel sem tudi na znanje to, kar ste omenili, kar zadeva lastninsko pravico do zemljišč in bom to, bom to preučil in prav imate, to ni omenjeno v poročilu. Gospod Tavares je. Yeah. omenja mandat agencije. To je seveda politično vprašanje. Komisija, svet, članice, parlament so tisti, ki odločajo o tem. Eh, seveda mm, nam ni tuje izpostavljati posamezne eh, države v našem letnem poročilu. Čeprav pa, ko gre za medijski zakon, na mačarskem. E, ne, takih stvari ne brame. Ampak dobili smo zahtevo iz parlamenta pred, mislim, da letom dni, kar zadeva zakon o spolni vzgoji v Litvi. Sveda tega vprašanja nismo mogli obravnavati zgolj za eno državo. Posebej smo pripravili poročilo za šest držav, ki je že objavljeno. In, uh, obravnavali zakonodajo na tem področju v šestih državah in na ta način se potem seveda lahko izpostavi ena, dve državi kot eh, države, ki zbujeta določene pomisleke, kar zadeva razmere v, eh, v teh državah. Tako da ne vedno tako, da bi bilo neko individualno poročilo o posamečni državi eh, bolj. Mm-hmm konkretno lahko od eh, takšnega poročila, kot sem ga omenil. No, svoboda izražanja, to bo zadnja stvar, ki jo omenim, in ravnovesje med zaščito pred sovražnim govorom in eh, na eni strani in svoboda izražanja na drugi, to je vprašanje, ki ga več čas spremljamo. In kot ste pravilno izpostavili, gre za zelo tankočutno ravnovesje, ki ga moramo vse čas loviti, tako da vam zagotavljam, da to je nekaj, kar budno spremljamo. Toliko z moje strani, hvala. Gospa Franz Keris, če bi radi kaj dopolnili, ja, Morten je praktično vse že omenil. Vem, da že zamujamo, tako da mislim, da je tudi dobro. Na ključe, da bom kratka, kar zadeva svobodo izražanja, bi vendarle sredo navezala na to, kar je dejal Morten, namreč kar zadeva večletni okvir, je dejstvo, da svoboda izražanja ni neka samostojna tema, ampak je to tema povezana z drugimi in eh, sovražni govor je eno od teh področji, ampak to vsekakor je nekaj, kjer eh, za posamezne kršitve seveda imamo pristojne institucije, eh, kar se na nek način veže tudi na nekatera druga vprašanja, ki so bila izpostavljena, namreč naš mandat ni obravnava posamečnih pritožb. Na kratko bi se dotaknila tudi vprašanja lokalne ravni in pa eh, samih indikatorjev. Poleg tega, ker delam morten, naj povem, da se razvija zelo zanimiv nabor dela na področju, na področju indikatorjev. Eh, številne institucije, s katerimi sodelujemo, eh, pripravljajo te rešitve in to je zelo zanimivo tudi za razvoj politik. Seveda pa pomeni, da se to veže tudi na lokalno raven, kajti eh, mreža sodelovanja lokalnih eh, organov, eh, mest, občin je nekaj, kar je zelo pomembno in z njimi, z njimi vodimo ta dialog in pomembno je, da se to obrnava tudi na nižji lokalni ravni. Naše no, vprašanje oseb brez državljanstva, še posebej v obalskih državah, pa tudi druge primere imamo, kjer je ključni problem pač pravni, pravni status. Dejstvo je, da imamo možnost eh, obravnavati tudi stopnjo oziroma pravico do sodelovanja na volitvah. Uh, voliti Evropski parlament, bi sodile sem v to poglavje. In uh, morda obstajajo načini, kako bi lahko to obravnavali. Zbiramo podatke, kjer izvajamo primarno, primarno raziskave. In če bi lahko to na nek način vključili v poglavje o državljanstvu, ki seveda izpostavlja določena vprašanja, ni pa to uh, ključna tema na naše agencije, ampak tema, ki jo spostavljate, je tema, ki jo poznamo in mislim, da lahko najdemo nek način, kako to vključiti. Poleg tega ste tudi sami omenili, da je dostop do državljanstva kot tema nekaj, kar je težko obravnavati iz vidika mandata agencije in tudi z vidika pristojnosti EU, ampak eh, kar pa zadeva sodelovanje na volitvah, to je pomemben element. Če želimo zagotoviti dejansko sodelovanje vseh, potem eh, lahko to zadevo obravnavamo tudi na ta način v naših prihodnih programih. Ampak, če se vrnem k zaključku, ki ga je podal tudi Morten, namreč eh, omejitve, s katerimi se soočamo. In to nas potem privede do tematskega okvira dela agencije v prihodnih letih. Vsi deležniki, še posebej odločevalci bodo to obravnavali, tako da ja, je čas, da se aktivno začnemo pogovarjati o tem, ali torej so neke teme, ki jih vi potrebujete z vidika vašega dela, ki naj bi jih vključili v ta pogajanja in to je seveda nekaj, čizar se tudi sami že veselimo. Hvala lepa. Hvala lepa. začasno bomo s to razpravo prekinili, kajte nadaljevati moramo z dnevnim redom. Vidim, da želite še nekaj povedati, ampak želim vas opozoriti na to, da zamujamo že 15 minut. Če želite še nekaj povedati, vas prosim, da ste izjemno kratki. Hvala, želel sem povedati le to, da je bilo omenjeno, da smo zaprosili za poročilo o medijskem zakonu na mačarskem in da ga agencija ni mogla pripraviti, zato ker se ne ukvarja s problemi v posameznih državah. Vendar, zaprosili smo tudi za poročilo o razmerah na področju svobode medijev v vseh 27 državah in to je popolnoma drugo vprašanje. Gospod Kerem. That it's correct that uh, Res je. Parlament je uložil zahtevo. Odgovor je bil, da za enkrat v trenutnem mandatu agencije in s sredstvi, ki jih ima na voljo, to ni mogoče. Zelo natančno preučujemo to zahtevo, kajti vsako zahtevo Evropskega parlamenta vzamemo zelo resno, sploh pa to vrstne zahteve, vendar v tem primeru žal nismo mogli izpolniti vaše zahteve. Hvala lepa gospodu Kerumu in gospe Keris. Veselimo se že nadaljnega sodelovanja z vami. Sedaj pa bomo nadaljevali z dnevnim redom. Now, we got nekaj minutno zamudo imamo, zato predlagam, da prejdemo na peto točko in sicer sporazum med Evropsko unijo ter Islandijo in Norveško o postopkih predaje med državami članicami EU ter Islandijo in Norveško. Obravnavali bomo osnutek poročila, ki ga je pripravil naš kolega Rui Tavares. Tonja Poročevalec za odbor Libe. Leta 2010 je parlament podal soglasje za sporazum med EU in Japonsko o vzajemni pravni pomoči na področju kazenskih zadev. Sedaj pa obravnavamo nov mednarodni sporazum, sklenjen z Norveško in Islandijo. Zadeva postopke predaje, veljal pa naj bi med državami članicami EU ter Islandijo in Norveško. Enako, po enakem postopku kot evropski nalog za prijetje. Ta sporazum je podoben tistemu o vzajemni pravni pomoči. Evropska komisija je predložila predlog za stališče sveta, zato da bi dosegli sporazum v skladu s, svetom, eh, s členom 218 Lizbonske pogodbe. Tam je zapisano, da je potrebno soglasje parlamenta. Slišali bomo predstavitev gospoda Tavareša, na to pa bomo uložili tudi predlog oziroma rok za vložitev predlogov sprememb. Uh, well. Hvala lepa, gospod predsednik. Norveška in Islandija sta del šengenskega območja. Čeprav se šengensko območje in evropski nalog za prijetje ne skladata popolnoma. obstaja določen interes, da bi vseeno poskrbeli za čim boljše ujemanje med obema. Obe državi si prizadevate uporabljati tudi Evropski nalog za prijetje kot orodje in da bi ti postopki predaje veljali tudi za državami članicami EU. Kakor je navedeno v mojem poročilu, ne vidim razloga za to, da bi nasprotovali njihovim zahtevam za to, da bi uporabljali orodje, ki je na voljo državam članicam EU. Obe državi imata visoke standarde in dobro ravnata z zaporniki, tudi postopki preiskav so na zelo visoki ravni, obenem pa sta ti državi naši tesni partnerki na drugih področjih v smislu eh, območja varnosti, svobode in pravice. Zato ne vidim večjih problemov v zvezi s tem. Mislim, da bi obe strani lahko izvajali ta sporazum. Vendar obstajata dva pomisleka. En je o prenehanju veljavnosti kazen, dvojne kazenske obravnave. Večina teh postavk velja za resna kazniva dejanja. O tem smo tukaj že govorili katera kazniva dejanja so tukaj predvidena, še posebej, ko gre za pomoč pri bivanju nezakonitega priseljenca. Odvisno seveda od resnosti kaznivega dejanja. Če bi se odpovedali preverjanju dvojne kaznivosti, v primeru, naprimer, če nezakonit priseljene živi v vašem domu, potem je to druga vrsta resnosti, kot velja, naprimer, za druge državljane v Evropski uniji. To ima določeno politično težo, vendar države imajo pravico, da se ne odpovedo preverjanju dvojne kaznivosti z določenimi v zvezi z določenimi kaznjivimi dejanji. Ta določba v skladu z našimi mnenji, ki smo jih izrazili že večkrat o Evropskem nalogu za prijetje, tudi v Strasburu, namreč Evropski nalog za prijetje moramo izboljšati, preveriti, to je eksperiment, ki še ni popoln, zato moramo zagotoviti, da bo bolj upošteval človeško noto, obenem pa mora biti v skladu tudi z vsemi drugimi pravicami, ki spadajo k temu pravice obtoženca, pravica do tolmačenja, pravica do prevoda in tako naprej. O tem smo govorili lani. Moje mnenje je, da je evropski nalog za prijetje ni popolno orodje, mislim, da je konstruktivno in pozitivno orodje, ampak ne popolno orodje. Zato ne vidim razloga za to, da bi nasprotovali temu, da bi Norveška in Islandija bila, bili del tega. Tako je zapisano tudi v osnutku besedila, ki sem ga pripravil. Mislim, da bi parlament moral podati soglasje o tem, da se skleni sporozum. Rok za vložitev predlogov sprememb je 20. juni, če se ne motim. Hvala. Hey, Hvala, bili ste zelo kratki in jedrnati. Zanima me, ali želi kdo spregovoriti. Kolikor razumem, komisija ne namerava spregovoriti tudi mađarsko predsedstvo ne želi besede. Želi še kdo drug od poslancev podati svoje mnenje o osnutku poročila, ki smo ga pravkar slišali, gospoda Tavaresa? Ne? Odlično. Če komentarjev ni, potem lahko preprosto povem, da je rok za uložitev predlogov sprememb 20. juni. 20. juni. And that'll be it. To je vse. Nadaljujemo lahko z naslednjo točko, to je točka številka šest in sicer sporozum med Evropsko unijo in Avstralijo o obdelavi in posredovanju podatkov iz evidence podatkov o potnikih PNR Evropske unije strani letalskih prevoznikov Avstralski carinski službi večkrat smo že govorili o tem zelo pomembnem dokumentu. Poročevalka je Sofija Intfeld. Obravnavali bomo osnutek priporočila. In takoj bom dal besedo gospe Intfeld, da nam pove več o zadnjih dogodkih in o stališčih političnih skupin, o sporazumu PNR z Avstralijo. Potem bodo morda spregovorili tudi komisija, predsedstvo in poslanci. Gospa Infeld. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da bo to zelo kratka izmenjava mnen, kajti osnutka priporočila ni. To pa ne pomeni, da nimamo o čem govoriti. Tisti, ki niste pozorno spremljali te teme, kratko, kratek povzetek, trenutno imamo sporazum za Avstralijo, ki velja začasno in sicer o prenosu podatkov PNR. Parlament je bil oziroma je zelo kritičen do teh sporozumov in za začetko veljave Lizbonske pogodbe moramo podati soglasje za začasni sporozum za Avstralijo. Seveda enako velja tudi za sporozume z ZDA in Kanado. Morda poznate, da smo se lani maja odločili, da preložimo ali odložimo glasovanje o tem, zato da bi zagotovili več časa za izpogajanje boljšega sporazuma. Komisija se je pogajala. Z Avstralijo so prišli do konca, do sklepa. Upali smo, da bo, skle, da bo svet lahko sprejel odločitev o pogajalskih rezultatih, da se bo to zgodilo prejšnji teden, ampak žal se to ni zgodilo. Države članice so izrazile pomisleke ali pridržke, nekatere v zvezi z vsebino osnutka sporazuma, druge, drugi pomisleki pa so bolj postopkovne narave. Nekatere države imajo naprimer opt-out ali odstop, želijo si tudi možnost časa za premislek in tako naprej. Svet torej še ni sprejel odločitve, zato tudi mi ne moremo podati priporočila. To pa ne pomeni, da ne počnemo nič. Poročevalci v senci vseh političnih skupin in tudi jaz zelo tesno sodelujemo, ne samo v zvezi s porozumom z Avstralijo, ampak tudi v zvezi s sporozumoma z ZDA in Kanado. Seveda pa spremljamo tudi razvoj uh, sporazuma PNR v okviru Evropske unije. To je vse med seboj povezano. Kaj smo se dogovorili? Dogovorili smo se, da bomo uložili ustno vprašanje z razpravo na julijskem plenarnem zasedanju, zato bomo lahko imeli izmenjavo mnenj z Evropsko komisijo in upamo tudi svetom. Polsko predsedstvo je obljubilo, da bo uh, zelo aktivno delalo na tej temi. Danes jutraj smo govorili s poročevalci v senci, dogovorili smo se o skupnem besedilu. Kolikor vem, iz postopkovnih razlogov tega ni mogoče predložiti kot ustno vprašanje odbora Libe. Vse politične skupine pa so se strinjale, da bomo skupaj vložili to ustno vprašanje, zato da bo razprava vseeno lahko potekala. Ne vem, ali naj kaj rečem o vsebini tega osnutka sporazuma, morda bi pobudo predala poslancem, naj sami povedo, če želijo izvedeti kaj več o tej temi. Hvala. Thank you. Thank you, chair, yes, Komisija. Hvala lepa. Tudi mi se veselimo razprave na julijskem plenarnem zasedanju. Hvala. Hvala. Želi predsedstvo ali kdo od poslancev podati komentar na to strnjeno poročilo o še ne pripravljenem osnutku priporočila? Ne? Odlično. naše delo danes poteka presenetljivo, tekoče in hitro. Naslednja točka na dnevnem redu je točka številka 7 in sicer predstavitev letnega poročila Evropskega nadzornika za varstvo podatkov za leto 2010 in aktualni položaj na področju varstva podatkov. Poslušali bomo predstavitev Petra Hustingsa, ampak kolikor vem, še ni prispel, zato ker je predstavitev predvidena za 11. uro. Morda lahko sedaj prekinemo zasedanje. Počakamo do 11. Mislim, da je to boljša rešitev, kot da bi začeli govoriti o naslednji točki o enakem obravnavanju oseb. Poročevalec je gospod Ramu, Raul Rumeva. Zato tudi njega ni tukaj, kajti na vrsti naj bi bil ob 11. uri in 45 minut. Odmor torej. Okay. siamo stati fin troppo rapidi, potete venire un po' prima, alle 11 meno un quarto, cioè fra, fra un quarto d'ora? Fra un quarto d'ora, eh? We've just, excuse me, if you, if, you, if you allow me for a second, we just heard that they are on their way, the representatives of the European Data Protection. Gospod Hastings in njegov. Sodelavec pridete k malu, 15 minutni odmor imamo samo, samo 15 minut, čez 15 minut nadaljujemo. I, I Mislim, da vsi poslanci pričakujejo, da bomo imeli razpravo ob 11. Številnih poslancev ni tukaj in pričakujem, da jih bo ob 11. zelo veliko, zato predlagam, da prekinemo zasedanje oziroma sejo do 11. Tako je zapisano na dnevnem redu. Make it 11. 1100. Dobro, ob 11. torej. Thank you, colleagues. Kolegice in kolegi. Po krajšem odmoru predlagam, da nadaljujemo. Ula je, ura je enajst. Mislim, da lahko nadaljujemo predstavimo oziroma dobrodošljico lahko izrečemo gospodu Petru Hastingsu, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov. Njegov pomočnik je Giovanni Butarelli. Pozdravljena oba. Čaka nas predstavitev letnega poročila za leto 2010. Razprava bo potekala takoj zatem. Gospod Hastings, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, za tole priložnost, da vam predstavim glavne točke poročila tukaj v odboru Libe. Poslanci ste prejeli predogled v datoteki PDF, celotno poročilo je na voljo danes, seveda pa se že veselimo vprašanj in komentarjev. Poročilo jasno kaže, da je bilo leto 2010 zelo dinamično, zelo napeto in tudi zelo produktivno leto za vse, tako za nas, kot tudi za varstvo podatkov nasploh. Tudi Evropski parlament je bil del te dinamike. To je popolnoma v skladu s potrebo potem, da si še bolj prizadevamo za bolj učinkovito zaščito zasebnosti in osebnih podatkov v svetu, ki se neprestano spreminja. Naše okolje je vedno bolj globalno, odvisno od interneta in na vseh področjih življenja uporabljamo informacijsko tehnologijo tudi v intimnih delih življenja. Ta trend vpliva prav na vse zato je ključnega pomena tudi za Evropsko unijo v celoti in tudi za vse dejavnosti uprave Evropske unije. Raziskave kažejo, da dve tretjini državljanov EU skrbi ali zelo skrbi varstvo njihovih osebnih podatkov. V nekaterih državah članicah je ta številka še višja. V Združenem kraljestvu 92 odstotkov prebivalstva meni, da je stopnja varnosti in zasebnosti osebnih podatkov zaskrbljujoča. To je številka, ki se v zadnjih letih ne prestana viša in je sedaj na drugem mestu med pomembnimi socialnimi pomisleki v Združenem kraljestvu. Enako velja tudi za Avstrijo in Nemčijo. Ta trend vedno večje odvisnosti od informacijske tehnologije prav gotovo predstavlja velike izzive, obenem pa tudi zelo pomembne priložnosti za zaščito podatkov. Najprej želim izpostaviti zelo pomemben vpliv Lizbonske pogodbe. To predstavlja močno pravno podlago za varstvo podatkov na vseh področjih evropske politike, tudi tistih zunaj nekdanjega prvega stebra. To je eden od večjih razlogov, zakaj je sedaj varstvo podatkov vedno bolj v srčiki dela Evropske unije in tega se odbor Libe sveda zaveda. Omeniti želim tudi pregled pravnega okvira Evropske unije za varstvo podatkov. Komisija pripravlja predlog za sodoben predlog za sodoben okvir, tako svet in parlament bosta podala svoje mnenje in začetni odzivi so pozitivni. Ta pregled je deležen veliko pozornosti tako v okviru Evropske unije, kot tudi na mednarodni ravni. Ključnega pomena je, vsaj po mojem mnenju, da komisija pripravi ambiciozen predlog, ki bo izpolnil visoka pričakovanja za katera je do neke mere odgovorna tudi podpredsednica Redingova in da bo zagotovil boljšo osnovo za zaščito varstva podatkov informacijske družbe v 21. stoletju do leta 2020 in naprej. Tretjič. Sedaj se zavedamo tudi, da varstvo podatkov ima pomembno vlogo v štoholmskem programu in v digitalni agendi ter tudi v strategiji za pametno, trajnostno in vključujočo rast. To so pomembni stebri strategije EU 2020. Tudi zasebnost in varstvo podatkov sta nekaj, čemu se je vedno več pozornosti namenjena na mednarodni ravni. Opozarjam vas na OECD, na nedavne pobude v ZDA in na tudi končno izjavo G8 maja. Tam so bili omenjeni osebni podatki in varstvo podatkov na spletu. To je bilo omenjeno kot nekaj zelo pomembnega za to, da se pridobi zaupanje uporabnikov. Vse to pomeni, da moramo bolje zaščititi in zavarovati podatke, če seveda te priložnosti ustrezno uporabimo in izkoristimo. Kakšne so bile naše dejavnosti v letu 2010? Nadzirali smo potek, ob enem pa smo sprejeli tudi zelo pomemben politični dokument oziroma dokument o politikah, spremljanje skladnosti politik z varstvom podatkov. Ta politika predstavlja veliko spremembo, kar zadeva izvrševanje zakonodaje. Do lanskega leta smo izvajali priporočila in spodbujali skladnost, ne pa zahtevali zakonsko obvezne skladnosti Sedaj pa smo menili, da je čas za bolj konkretne korake pri izvrševanju, še posebej v, v primerjih ponovitev neskladnosti. Nova politika uvaja niz meril, ki bodo zagotovila proaktivno, konsistentno in pregledno uporabljanje in izvajanje naših pristojnosti. Tudi področje uporabe Evropskega nadzornika za varstvo podatkov je vedno večje. Od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe je uredba o varstvu podatkov 45.2001 veljavna ne samo tam, kjer so dejavne institucije in organi EU, ampak sedaj velja za vse institucije EU in za vse organe EU, tudi na področjih, ki so zunaj nekdanjega področja skupnostnega prava. In to velja posod, razen če je specifično navedeno drugače. Svoje pristojnosti preučujemo in morda jih bo treba še prilagoditi, prav gotovo je naša pozornost namenjena tudi temu. Omeniti želim tudi omrežje nadzornikov za varstvo podatkov, sedaj vključuje to več kot 50 institucij in organov. Oktobra je omrežje pripravilo zelo pomemben dokument o profesionalnih standardih za nadzornike za varstvo podatkov v institucijah EU, ki dela v okviru uredbe. To smo tudi podprli. Na področju posvetovanj smo tesno upleteni v več trendov. Prvič, posodobitev Evropskega pravnega uvira za varstvo podatkov. V številnih priložnostih, vključno z današnjo, smo si prizadevali za ambiciozen pristop, da bi pripravili sodoben in vseobsegajoč okvir za varstvo podatkov, ki bi vključeval vsa področja evropske politike. Želeli pa smo zagotoviti tudi, da se naša mnenja jasno izrazijo, zato smo pripravili zelo podroben dokument lani, ki ste ga prav gotovo videli in vključili v svoje premisleke. Drugič, Štokholmski program in digi digitalna agenda. To sta dva zelo pomembna programa, ki imata velik vpliv na varstvo podatkov. Tudi tukaj smo tesno upleteni kot posvetovalci. To jasno nakazuje, da je varstvo podatkov ključni del legitimnosti in učinkovitosti teh dveh programov. Bolj nasplošno lahko povem, da smo lani izdali rekordno število zakonodajnih mnen, to je bilo 19, vključevalo je notranjo varnost, boj proti terorizmu, globalni pristop o podatkih PNR, upravljanje z informacijami na območju svobode, varnosti in pravice, zasebnost v digitalni agendi in tudi sporozum akta. To so vsa vprašanja, s katerimi se ukvarjate tudi vi. Vsa mnenja so na voljo na naši spletni strani. V zadnjem pregledu tem, s katerimi se ukvarjamo, smo našli 70 relevantnih tem. 34 od teh je bilo identificiranih kot prednostnih tem. Mi jih označujemo z barvnim kodiranjem. To lahko vidite tudi na naši spletni strani. Vse skupaj bomo spremljali zelo natančno in naše mnenje bo prav gotovo na voljo ob pravem času. Mislimo, da bo število vedno večje mislim celo, da smo že sedaj prešli tisto točko, kjer smo končali lani. Hmm. Zelo zadovoljni smo z eh, pozornostjo, ki so jo deležna naša mnenja, strani komisije sveta in parlamenta tudi najbolj kritična mnenja so dobro sprejeta pri drugih institucijah kot koristna in uporabna. Na koncu želim omeniti še našo vlogo v več sodnih primerjih najpomembnejši, je, najpomembnejši delo je bilo primer komisija proti Nemčiji. V tem primeru je sodišče povdarilo potrebo po popolni neodvisnosti Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Sodišče je omenilo tudi, kako pomembno je delo tega nadzornika. Omenjali so direktivo o varstvu podatkov, vendar Omenjali so tudi potrebo potem, da je v listini človekovih pravic in o pogodbi o delovanju Evropske unije prav tako zapisano, da mora nadzornik za varstvo podatkov delovati neodvisno. Upamo, da bo to pripravilo nov okvir in nove specifične naloge v kontekstu poročila Agencije za temeljne pravice. Poročilo ste lahko slišali danes do povdan, ampak tam je omenjeno tudi delo nadzornikov podatkov v državah članicah. Poziv je, da bi bolj uskladili stališča, pristojnosti in sredstva nacionalnih oblasti. Lahko bi poskušili, poskusili zagotoviti enake možnosti za vse nadzornike za varstvo podatkov. Potrebno je sodelovanje, zato tesno sodelujemo s kolegi iz delovne skupine 29. člena. Svojo pozornost smo namenili najbolj strateškim in vsebinskim vprašanjem, tudi kar zadeva tolmačenje ključnih določb te direktive in pripravo pravnega okvira na ravni EU. Celo veliko dela smo opravili tudi pri koordiniranem nadzoru sistema Eurodac, ta model velja tudi za informacijski sistem za carine. Enako pa bo veljal tudi za vizumski informacijski sistem in za drugo generacijo SIS, ko bo seveda začela veljati. Trenutne izkušnje z Eurodakom so nekaj, kar lahko uporabimo tudi širše. Sedaj vabim pomočnika Giovannija Butarelija, da opozori na določene prednostne naloge v prihodnosti in omeni morebitne podrobnosti. Potem pa bova bo z veseljem odgovarjala na vaša vprašanja, vključno s kontekstom tega poročila. Hvala. Hvala lepa, gospod Hastings, gospod Butareli. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci naše poročilo za leto 2010 zadeva vsa področja dela Evropskega nadzornika za varstvo podatkov in tudi zadnjih pet let našega mandata. Kakor lahko vidite, smo vključili osem podrobnih poglavi in več prilog. Smo varuh za varstvo podatkov in naša naloga je bila najprej zato da zagotavljamo ustrezno obravnavo in obdelovanje podatkov v Evropski uniji. Sedaj lahko z veseljem poročamo, da je izvajanje uredbe na evropski ravni nekaj, kar sistematično spremljamo in redno ocenjujemo uspešnost izvajanja vseh organov in institucij EU. Spomladi leta 2009 smo začeli izvajati spremljanje in od takrat redno spremljamo zaščito in obdelavo podatkov. V poročilu so omenjena različna pooblastila in tudi sprožilniki za formalne ukrepe. V skladu s tem dokumentom pričakujemo, da bodo institucije in organi ravnali odgovorno v zvezi z vsemi priporočili. Kaj to pomeni? To pomeni, da so odgovorni za celotno izvajanje, nam pa morajo biti sposobni pokazati, da so to tudi storili. Vsaka institucija ali organ, ki ne bo upošteval naših priporočil, se lahko sooči s sankcijami. Institucije in organi zvesto sledijo našim priporočilom in zaenkrat še ni bilo potrebe po formalnih odločitvah. Vendar izvajamo ciljno usmerjena spremljanja, kjer obstajajo pomisleki v zvezi z ravnjo skladnosti specifičnih organov, predvsem agencij. Nekatera spremljanja so bila v, obisk, v obliki obiskov, naprimer preverjanja na mestu in tako naprej. Še vedno preverjamo tudi operacije obdelave podatkov. Leta 2010 smo sprejeli 55 mnen in 8 odločitev o ključnih poslovnih dejavnostih, naprimer kot je sistem za zelo zgodnje obveščanje o prenosljivih boleznih, tudi o upravnih postopkih, kot je ocenjevanje osebja, zaposlovanje in napredovanje. V primerjavi z letom 2009 je število preverjanj nekoliko padlo, zato smo oziroma je bilo število nekoliko više, zato smo lahko sedaj vse zaostanke rešili in svoje mnenje pripravljamo na bolj učinkovit način. Vedno več, 137 je tudi zaprtih ali sklenjenih primerov, kajti sedaj vedno več pozornosti namenjamo spremljanju odločitev sprejetih prejšnjo leta. Še naprej razvijamo nove oblike nadzora, naprimer ravnanje s pritožbami, nasveti o upravnih ukrepih in sprejetje tudi tematskih smernic. Kompleksnost pritožb se je v letu 2010 povečala, čeprav se je število nekoliko znižalo za 15 odstotkov. Leta 2010 smo prejeli let 94 pritožb, predvsem v zvezi z dostopom, pretiranjem, zbiranjem podatkov ali izbrisom podatkov. Dve tretjini od teh sta bili nesprejemljivi. šlo je tudi za nezdružljivost z pravili, vsekakor pa smo to posredovali nadzornikom. Cilj naših horizontalnih smernic o disciplinskih postopkih, o nadzoru in tako naprej je bil ta, da bi uskladili postopke, zato da bi bili v skladu z uredbo 45.2001 z veseljem lahko poročimo o dobrem napredku v številnih institucijah in organih. Veliko dela smo upravili tudi na področju svetovanja o upravnih postopkih in ukrepih. Vsem vodjem institucij in agencij smo poslali tudi sporočilo, v katerem smo spodbujali in opozorili na nove in više standarde in opozorili na njihovo vlogo pri tem, da se doseže skladnost s pravili. Še nekaj podrobnosti o naši politiki svetovanja. Omenili smo že 19 zakonodajnih mnen in 7 nizov formalnih komentarjev. To zadeva različne teme. Posebna pozornost pa je namenjena dejavnostim pri izvajanju digitalne agende in štokholmskega programa. Umestniki med tehnologijo in ljudmi je nekaj, kjer smo posredovali še posebej, kar zadeva pobudo v zvezi s spletom in spletno neutralnostjo, tudi kar zadeva hrambo podatkov, vizume in tako naprej. Tukaj se ne bom spuščal v podrobnosti o različnih mnenjih, ki so bila sprejeta v zvezi s točkami, ki so vedno na vašem dnevnem redu, naprimer podatki PNR z ZDA, terorist, financirane teroristične dejavnosti, akta in notranje transakcije. Sodelovali smo na številnih temah, še posebej kar zadeva tolmačenje določenih ključnih določb direktive o zaščiti in varnosti podatkov. Prispevali smo tudi pri vprašanjih, kot je koncept kontrolorja in procesorja, odgovornosti, veljavne zakonodaje. In v okviru naše institucije smo močno povečali število osebja. Zato smo izvedli notranjo reorganizacijo. Vedno več pozornosti namenjamo načrtovanju in izvajanju proračuna naš sekretarjat. Uh, smo reorganizirali, zato da smo zagotovili bolj učinkovito in uspešno opravljanje nalog. Našo novo podobo lahko vidite na spletni strani. Sprejeli smo tudi več sklepov o orodjih in o ukrepih tudi nemščino smo dodali kot tretji ja-, jezik ob angliščini in francoščini. To je v zvezi z našimi, našim stikom z javnostjo. Leto 2011. Pregled direktive o hrambi podatkov bo ključna prednostna naloga letos. Kakor veste, je komisija nedavno objavila ocenjevalno poročilo. Zadnje mnenje nadzornika pa je, da direktiva ne izpolnjuje zahtev v okviru temeljnih pravic za varstvo podatkov. Po našem mnenju je potrebnega še več dela za to, da se oceni nujnost in sorazmernost. Še naprej bomo spremljali izvajanje elementov informacijske tehnologije za Evropo 2020, ki so predvideni za digitalno agendo. Obenem se bomo posvečali tudi drugim pobudam na področju prometa in velikih izmenjav podatkov. Kar zadeva ozaveščanje, bomo še naprej čas in sredstva namenjali temu, da bomo zagotavljali nasvete in smernice za varstvo podatkov, objavljali bomo tudi dokumente, imeli bomo delavnice in interaktivne seminarje. Glede na to, da je za ostanek v zvezi s preverjanjem bil skoraj že rešen, se bomo posvečali analizi posledic novih načinov dela, zato da bodo načela odgovornosti in zasebnosti ustrezno upoštevana strani administracije Evropske unije. Še naprej bomo spremljali izvajanje pravil v zvezi z varstvom podatkov na evropski ravni. Izvajali bomo splošno spremljanje in ciljno usmerjeno spremljanje. Naše mnenje je, da smo poskrbeli, da je vloga neodvisnega nadzornika za varstvo podatkov ohranjena in da se bo to izvajalo na vseh pomembnih področjih. Po našem mnenju je tudi naša organizacija ustrezna. Zahvaljujemo se vsem v institucijah EU, še posebej vašemu odboru, ki podpirate naše delo. Še posebej pa se želim zahvaliti našemu osebju. Hvala. Thank you, Mr. Hastings, and Mr. Hvala, gospod Hastings, hvala, gospod Butereli, za predstavitev poročila Evropskega nadzornika. Sedaj pa je čas za vprašanja poslancev. Gospod Diaz de Mera, izvolite. Gospod Diaz de Mera. Hvala, gospod predsednik. Gospoda Hastingsa bi vprašal dve stvari. na strani 59 poročila v poglavju 362 se govori o programih financiranja terorizma TFTP in o SWIFT-u. V B pa se govori o Europolu. Europol ureja sklep sveta in sedaj bomo sprejeli novo uredbo. Sklep sveta vključuje urodja za varnost in varstvo podatkov ti instrumenti so del skupnega nadzora. In vemo, do kakšne polemike je prišlo v razpravi o TFTP in prenosu podatkov. In moje vprašanje je, gospod Hastings, ali se jamči na osnovi sklepa sveta dovolj varnosti in zasebnosti podatkov v okviru Europola ali pa to ni tako in ko bomo sprejeli novo uredbo v Europolu, moramo uh, določiti nov način nadzora, da bomo dejansko povečali varstvo podatkov. No. Hvala. Gospa Weber. Much, uh, Hvala, gospod predsednik. Rada bi čestitala gospodu Hastingsu in gospodu Butarelju za njuno delo, ki ga upravljate že kar nekaj časa in za predstavitev, ki ste jo upravila danes. Danes mislim, da lahko rečemo, da vi in vaša institucija ste verjetno ena najljubših institucij tega parlamenta um, in zlasti tega odbora, morda celo najljubša, saj se vedno znova sklicujemo na vas, ko moramo zadeve razjasniti in ko skušamo ugotoviti, kako postopati. In ne le zato, ker ste vi legalistični v svojem pristopu, temveč tudi zato, kako vi gledate na nek zakonodajni akt. Vi imate tu odprtega duha in dejansko razmišljate o tem, kako so podatki dejansko zaščiteni. Vključeni ste bili že v številne zadeve, ki so povezane z našim delom. Mislim, da skoraj da vsako delo, ki smo se ga lotili. torej podali ste recimo svoje mnenje v primeru Frontex. In to je pravzaprav podobno eh, temu, čemu se soočamo sedaj, ko se pogovarjamo o evro, da ko in dostopu do podatkov, ki izhajajo iz njega. Seveda je treba omeniti tudi PNR in druge mednarodne sporazume. Sedaj se ravno pogovarjamo o PNR-ju za ZDA tu v parlamentu. No, seveda smo obravnavali skupaj z vami še številna druga vprašanja, tudi recimo blokiranje dostopa do spleta in tako naprej. No, moje vprašanje je, številne direktive, pregledi, prenovitve so v veliki meri odvisne od sklepa sveta, od odločitve sveta. Sveda parlament ima svojo zakondajno moč, vendar svet jo tudi ima. In zanima me, kakšna bo, bi bila vaša strategija, da svet prepričate, da bi tudi oni morali upoštevati to, kar vi pravite? No, to, kar vi pravite, parlament v, v veliki meri podpira, vendar kako nameravate postopati? Saj večino teh vprašanj, ki sem jih omenila, so nekaj, kar se obravnava. Gospod Albrecht, izvolite. Ja, dank, dank. Hvala, predsednik. Hvala tudi vam, gospod Hastings in eh, gospod Mutareli za predstavitev. Mislim, da si zaslužite naše priznanje, kot je dejala gospa Weber. To poročilo mislim, da kaže, da je ta pohvala na številnih področjih tudi upravičena. Imam konkretno vprašanje saj nismo govorili nekako na dolgo in široko o vprašanju PNR. To v poročilu prebiram, da še posebej vprašanje analize tvegan in pa profiliranja predstavlja problem. In na tem mestu bi mene zanimalo, ali imate s tem v zdi že neke rešitve v mislih, kako to zadevo rešiti, kar zadeva analizo podatkov PNR in to velja tako za sporozum z ZDA, kakor tudi za sporozum z Avstralijo. In to je osrednjega pomena ta analiza, torej gre za centralno primerjanje podatkov z vedenskimi profili. Torej, vedenski profili se primerjajo eh, z. posameznimi sumi. In tu ne gre za neke posamične, za neka posamična preverjanja, ampak za masovno primerjanje podatkov. In zato me zanima, ali imate že neko informacijo o tem, kako sploh priti do neke pametne definicije tega vprašanja. Hvala. No. Hvala. Gospod Fos, izvolite. Hvala imam več eh, malih vprašanj. No, po eni strani tu govorimo o direktivi o varstvu podatkov in tu gre za vprašanje enotnega izvajanja znotraj EU. No in vprašanje online in offline podatkov je zelo komplicirano in zato je pomembno, da imamo kar se da jasna pravila. Zdaj, zanima vaša ocena, ali vidite neko možnost, da bi dejansko pravo z področja varstva podatkov povsod v Evropi enako izvajali, ali pa bodo verjetno vedno razlike takšne, kot so v tem primeru oziroma v tem trenutku. Bi pa radi povdarili, da je pomembno, da imamo v prihodnosti enotna pravila. Naslednja stvar v naši državi v Nemčiji se poraja mm, vedno znova vtis, da se pretirava z varstvom podatkov do te mere, da se pojavljajo celo pomisleki ali naj bi varovali anonimne podatke. Torej tiste podatke, ki nimajo nikakršnih osebnih elementov, da ti ne bi bili tako zaščiteni. In mislim, da lahko pride do zmede med uh, državljani, če stvari prenatančno določamo. Skratka, zdaj bom nekoliko pritraval, ampak karikirno rečeno, če imamo pravila za levičare in za desničare ločeno, potem mislim, da tudi gremo predaleč. Skratka, pomembno je, da imamo enotno, enotna pravila na tistih najpomembnejših področjih. Potem varstvo podatkov in eh, varnost kot takšna, to je vedno stvar in predmet razprave. je potem tudi vprašanje medsebojnih odnosov v današnjem digitalnem svetu in eh, pomembno je, da se zavedamo, da zašito podatkov lahko izboljšamo varnost. Vprašanje je pač eh, kako. No in še naslednja zadeva, kar zadeva program TFTP. Če posredujemo preveč podatkov ali morda ne bi morali reči, da bi evropejci potrebovali lasten tovrsten program, da bomo lahko tudi posamične eh, zahtevke potem eh, obravnavali in posredovali posamične odgovore. Pa Intervelt. Hvala. Pridružila se bom tistih, ki so se zahvalili evropskemu nadzorniku in ga pohvalili. Saj tudi sam menim, da delate odlično delo. Mislim, da ste res oblikovali uh, vlogo EDPS v zadnjih sedmih letih na ta način, da je to dejansko zelo korisno EU. Imam eno zelo preprosto vprašanje. Pogosto vas komisija konzultira v procesu priprave zakonodajnih osnutkov. Ali ste zadovoljni s tem, koliko komisija upošteva vaša priporočila? Tu bi rada izpostavila en primer in sicer seveda evalvacija direktive o hrambi podatkov. Tudi. Hvala, gospod Busutil. Hvala, tudi sam bi se zahvalil in čestitev EDPS-ju za njegovo odlično delo in tesno sodelovanje s parlamentom, zlasti z našim odborom. Iz osebnih izkušenj naj povem, da sem dejansko imel veliko koristi od sodelovanja z vašim uradom, zlasti ko sem obravnaval občutljiv dosije o Frontexu. To je bilo prvič, da smo dejansko razmišljali o širitvi pristojnosti takšne agencije znotraj EU. In agencija seveda obravnava veliko osebnih podatkov tekom svojih misij, to plačuje dokolplačevalci, vendar doslej jih ni mogla procesirati, saj to ni bilo tako zakonodajno urejeno. Po zaslugi sodelovanja z vami pa smo oblikovali določbo ki je uživala močno podporo v tem odboru in na tem moramo graditi. S tem pa prihajam na svoje vprašanje. Ali menite, da bi nekaj takega lahko uporabili kot model za druge agencije pregona, zlasti, ko gre za njihovo sodelovanje med sabo? Torej, da bi agencijam pregona na ravni EU omogočile, da se načela pogovarjajo in delijo informacije, vendar seveda pod pogojem, da se striktno držijo zakonodaje in da torej upoštevajo vprašanje varstva podatkov. Hvala. Hvala. Gospa Flotha, izvolite. Hvala, gospod predsednik tudi sama se bom pridružila pohvalam, ki smo jih slišali, vendar to je res. Mnenja, ki jih izdajata, so res eh, nekaj, kar vsi upoštevamo kot nekašne evangelije in s tem rešujete spore med eh, političnimi skupinami, tako da dejansko religiozno poslušamo vaše mnenja, saj ste dejansko zelo profesionalni in vam lahko zaupamo in to je ključnega pomena za naše delo. Rada bi nekaj povedala glede Frontexa. Kot je povedal naš poročevalec gospod Busutil, vi ste veliko prispevali k amandmajem, ki smo jih lahko sprejeli. In sicer me zanima, kaj bi vi lahko strojili recimo um, na terenu recimo lahko bi preučili dejstvo, da Frontex že zbira podatke recimo na grško-turški eh, meji. Torej te podatke zbira, zbira podatke o, o, o migrantih in v teh obrazcih, ki jih izpolnjujejo, se seveda zbira številni osebni podatki. In v, nekje v, v Bolgariji smo lahko brali v časopisu, da delavci Frontexa dejansko zbirajo te podatke in potem jim pomagate pri uh, tem delu. Ali je to primerno, da torej na ta način Frontex opravlja svoje delo? Ali je to skladno z mandatom Frontexa? Torej, moje vprašanje je zelo pomembno pri pregled uredbe o Frontexu. Kako je Frontex upleten v to delo, ko dela za nek nacionalni organ oziroma ko sodeluje s tretjimi državami? Thank you. Hvala. Gospa Latford. Thank you, chairman. Hvala, gospod predsednik. Ne bom ponavljala tega, kar je pravkar dela gospa eh, Flotro, saj bomo na koncu se vsi le zahvaljavali in hvalili, vendar tudi sama sem tega mnenja, saj mislim, da dejansko vsi zelo spoštujemo delo EDPS-ja. Moje vprašanje je vprašanje v kontekstu upravljanja informacij. Ali EDPS meni, da je to morda lahko del vaše naloge torej, da izpostavljate priložnosti evropskim institucijam za to, da uporabimo vere in zbirke podatkov. Torej, namesto, da zbiramo nove podatke, da upravimo že obstoječe. Recimo Evropski PNR. To je primer. Recimo, obstaja nek pritisk, da bi imeli PNR znotraj EU, torej da bi imeli takšno zbirko podatkov za potovanje med državami članicami. In potem slišimo pripombe, da če ne moremo zbirati podatkov o letih znotraj EU, bo prišlo do uh, spreminjanja poti recimo tistih, ki tih tihotapijo recimo eh, droge. Recimo nekdo bo prišel eh, iz Južne Amerike v London in potem bo eh, šel recimo v Frankfurt in tu je notranji let in tu torej ni nadzora. Se pravi, se pravi, tu potrebujemo sodelovanje med britanskimi in nemškimi organi pregona in cariniki oziroma meno stražo in morajo uporabiti torej podatke o letih iz tretjih državah. Eh, s tem pa jim potem ni treba zbirati podatkov o notranjih delih leta. In zanima me, če v svojem delu, ko govorite o sorazmornosti, bi dejansko lahko, ali pa to morda že počnete, da bi rekli, namesto da sprejemamo nove ukrepe, bi morda lahko raje uporabljali tiste podatke, ki so že na voljo oziroma da bi podatke bolj, bolje znali deliti med sabo. No, morda gre tu potem za problem širokega dostopa do obstoječih podatkov in bi to lahko sprožilo probleme, vendar vseeno ne vem, zak, mislim, da je lahko problematična dimenzija ravno to, da se zbirajo vedno novi podatki. Hvala, gospa Ernst. Vielen Dank. Ja. Hvala lepa. Ja, tudi stranka GUE-NGL oziroma skupina GUE-NGL se vam zelo zahvaljuje za vaše delo, gospod Hastings. Na številnih področjih smo sodelovali tudi tistih, ki zadevajo uh, parlament sam, naprimer status asistentov, tu smo bili deležni, oziroma vprašanje za asistente, tu smo bili deležni vaše podpore, čeprav nismo bili uspešni. No, tri zadeve me zanimajo. Kot prvo, normativi, ki urejajo nadzornika za varstvo podatkov in eh, neodvisnost. To ste zelo izpostavili. Mislim, da za tem nekaj stoji, namreč pri številnih vprašanjih to ni bilo eh, ravno zagotovljeno. Morda bi mi lahko vendarle na nek način po ključnih besedah povedali, kaj vam je uspelo opraviti, kaj še manjka. Druga zadeva vprašanje SWIFT in PNR. Tu gre za posredovanje masovnih podatkov. Bi lahko morda tu kaj več povedali, kaj podrobneje povedali, kaj ti nevarnost eh, tvrstnega profiliranja je zelo velika in izpostavili ste večkrat v svojem poročilu, da ta nevarnost obstaja in zanima me, kako ocenjujete to celotno problematiko masovnih podatkov v okviru Swifta in PNR, kako bi lahko to preprečili. In zadnja zadeva, eh, varstvo podatkov pri skenerjih za celotno telo. Zanima me, pod kakšnimi pogoji bi menili, da je zaščita podatkov zagotovljena pri tako imenih body skenerjih in ne, eh, kdaj ne. Hvala. Some minutes left. Hvala. Sedaj imamo nekaj minut za to, da slišimo odgovore gospoda Hastingsa in gospoda Butarelija. Slišala ste veliko vprašanj in gotovo se boste potrudili, da boste odgovore strnila na osnovi vprašanj, ki smo jih slišali. Hvala. Hvala za pozitiven feedback, ki smo ga slišali zelo nas to veseli in seveda bomo to tudi prinesli svojemu osebju. Skušal bom odgovoriti na čim več vprašanj. Slišali smo vaše sporočila, jih, jih bomo tudi upoštevali. Gospod Diaz de Mera je govoril o odnosu z Europolom. To je področje, kjer deluje Lizbonska pogodba. Poleg tega pa obstaja poseben nadzorni organ, ki obravnava policijske podatke. Sedaj uh, delamo na tem, da bo EDPS obravnaval uh, podatke osebja in torej bomo tesno sodelovali tudi glede tega. To pomeni, da nadzor TFTP-ja je del teh podatkov in spraševali ste, ali uh, sklep sveta o Europolu je zadovoljil. Dejal bi, da obstajajo odločne pomankljivosti. Sklep o Europolu je bil sprejet pred Lizbonsko pogodbo, tako da bomo morali imeti pregled tega eh, zakonodajnega akta in določene pomankljivosti bomo lahko takrat popravili. Um, okvir za varstvo podatkov seveda ni primeren in mora biti del splošnega pregleda. Gospa Weber je spraševala o tem, kakšna bo strategija za prepričevanje sveta. No, to se začne seveda z jasno analizo, s tem, da jasno povemo, da potrebujemo dokaze, sorazmernosti, zakonitosti in moramo imeti dovolj analize glede, kakšne so možne alternative. To je zelo pomembno v razpravi o hrani podatkov, pa tudi nasplošno. Sistematično smo v stiku s prihodnim predsedstvom. Sedaj se pogovarjamo s polskim predsedstvom in veseli me, da, da je polsko predsedstvo zelo zainteresirano za to, da EDP se vključi v občutljive, težke dosije, kot je recimo dosije o PNR, o hrambi podatkov in tako naprej, tudi ko gre za pogajanja z ZDA. Seveda imamo odločeno distanco, vendar skušamo biti uh, v pomoč tako, da smo kritični in da predlagamo možne alternative. In nisem negativen glede tega, kako zadeve uh, se razvije. Mislim, da gremo v pravo smer, tudi glede PNR. To je spraševal gospod Albrecht. Eh, profiliranje tvegan, to je sveda najtežji del, vendar pa je pomembno, da se zavedamo, da je to razlog za to, zakaj se sploh schema PNR predlaga. Če to ni dovolj jasno, potem je težava v samem predlogu. potem gre za težavo sorazmernosti varovalk in torej to je nekaj, kar je treba poudariti. Profiliranje, eh, tveganje je nekaj, kar je lahko zelo problematično. Zdravniki eh, dajo Mm, oziroma profilirajo svoje pacijente, marketingari delajo svoje profiliranja. No, na tem našem področju pa seveda so lahko posledice napačnega profiliranja zelo dramatične. Tako da moramo pravzaprav ugotoviti, kaj sploh je to, kaj je ta risk profiling profiliranje tvegan. Moramo torej ugotoviti, da govorimo vsi o isti zadevi. In ko si enkrat to razjasnimo, potem lahko omogočimo varovalke, ki bodo omogočali vsem udeleženim, da lahko oporekajo vsebini. Torej, da točno vemo, kateri mehanizmi obstajajo in kateri mehanizmi so vključeni v predlog, kateri pa ne. Gospod, Fos je postavil več vprašanj. Prvič, kako in bi imeli večjo uh, harmoniza harmonizacijo. No, e-, e-, Evropa je združena v svoji raznolikosti in torej ne gre za to, da bi izkoreninili kakršnokoli razlikovanje. To ne bi bilo spoštljivo. Mislim, da moramo iti naprej, tako da izkoreninimo nekoristno raznolikost, zaradi katere prihaja do neučinkovitega varstva podatkov. Tu gre za vprašanje vsebine predloga komisije. Moje vprašanje je, da obstaja jasna platforma za pot naprej. To je tudi zapisano v vašem lastnem poročilu. In vprašanje je, na katerih področjih lahko imamo več raznolikosti. Vendar, ko upeljemo raznolikost, eh, se, se, se to potem lahko zaplete z recimo tem, katero zakonodajo, uporabljati katere organe, vključiti in tako naprej. Varstvo podatkov je včasih pretirano, to je res, to tudi sam priznam. Naš pristop je to, da moramo biti realistični glede varstva podatkov. Uh, Torej, to je dobra storitev, ki jo moramo izvajati, ne smemo pa zadevo pretiravati. Varovalke za anonimne podatke. Ali je to pretirano? Nisem pripričan. To je povezano tudi z razpravo o profiliranju tvegan. Morda moramo imeti nekakšne mehanizme, ki vključujejo na analizi podatkov. Torej, da uh, potem vemo, kako postopati. Ali bi potrebovali varstvo podatkov za vse anonimne podatke? Ne, vendar moramo točno vedeti, kateri osebni podatki morajo biti varovani. Zaenkrat mislim, da je razmejitev dobra, ne bi šel zmanjšati varstvo podatkov, ne bi želel pretiravati varstvo podatkov, želim si realističnega uh, pristopa. Varnost in varstvo podatkov potrebujemo oboje. Uh, potrebujemo zasebnost in varnost. Ne smemo uh, torej enega uničevati na račun drugega, potrebujemo boje. Varnost in zasebnost nista bila nikoli pod vprašajem. No, seveda smo se pa marsikaj naučili, kaj si uh, želimo ali potrebujemo evropski TFTP, sedaj je še prezgodaj, da bi to lahko rekli, vendar. Uh, Sedanje ureditev verjetno še ni dovoljšna. Bomo videli, kakšno rešitev bi lahko našli. Vendar zaenkrat eh, še nismo prišli do tega zaključka. Kar zadeva neformalne konsultacije. Mislim, da uh, gospa Intervelt lahko smo zadovoljni s tem, koliko nas komisija upošteva. Sveda lahko potem vedno znova eh, izpostavimo, kaj bi bilo še treba upoštevati. Kar zadeva hrambo podatkov, smo bili zelo kritični in smo spodbudili komisijo naj predstavi uravnovešeno evalvacijo. Sedaj je to poročilo na mizi, mislim, da so težave očitne in, in mi bomo torej še naprej kritični, zato da bi našli našli neko rešitev. Uh, vesel sem, da slišim to, kar je dejal gospod uh, Busutil. Ali je sedaj eh, pristop iz Fronteksa primeren za druge organe pregona? Morda, vendar ne smemo zadev preprosto kop kopirati iz agencije v agencijo. Potem naj še omenim zelo pozitivne komentarje gospe Flotra. Žal mi je, oziroma upam, da sem vas prav razumel. Gospa Latford, kaj zadeva upravljanje informacij? Kakšna je vloga EDPS-a? Sodelovali smo s švedskim predsedovanjem in takrat smo začeli z razvojem metodologije. In sedaj opozumem, kako se ta metodologija izvaja. In sprašujemo vprašanja glede tega, ali je kdo preučil alternative, kakšne so bile alternative. In če, je, če se da, pristajamo neke alternative, vendar ne želimo prodajati eh, alternative, mi želimo spodbujati komisijo, da je prepričljiva. In upam, da bo tudi eh, po eh, parlamentu strajan, če bo se mogo zvili, da se alternativ ni upoštevalo. In še gospa Ernst. Neodvisnost je ključnega pomena in sodišče je to tudi povedalo, saj organ za varstvo podatkov mora opravljati pošteno in uravnoteženo delo, ne sme biti orodje nekoga drugega, ne sme ga nekdo nadzirati, temveč mora uh, biti sam dober nadzornik in to mora biti enako v vseh državah članicah, sicer ne moremo sodelovati. Glede SWIFT-a in PNR-ja, vprašanje množičnih podatkov, mislim, da sem to že uh, vključil, ko sem govoril o analizi tvegan, potem telesni skeneri. To je področje, kjer smo se, uh, kjer smo pravzaprav že na začetku spremanja zakonodaje zadeve upočasnili, sedaj vidimo, da nastajajo tehnologije, ki so veliko bolj primerne in v veliki meri so tehnološke rešitev del vprašanja in sedaj smo morda v tej fazi, ko lahko dejansko to uporabljamo na primeren način. Torej, smo sedaj v boljšem položaju raba telesnih skenerjev je morda nekaj, kar je treba obravnavati. Če uporabljamo telesne sk skenerje, gre tu še vedno za obravnavo podatkov in zato treba imeti varovalke, zato da dejansko najdemo neko uravnoteženo pot naprej. Hvala za čas, ki ste mi dali na voljo. Hvala za nekaj dodatnih minut, ki ste mi dali. Hvala, gospod Hastings, da ste strnili odgovore na vaše vprašanja. Sedaj pa še. Minutka za gospoda Buterelja. Minita, augur. Hvala. Gospe Weber bi dejal to, da smo dobili spodbuden dopis sveta, ki si želi bolj stabilen odnos z nami, ko gre za naša mnenja. Torej, si, želijo si bolj stalnega razmerja z nami. Seveda mi ne moremo sodelovati za razpravo, za mizo, na delovnih skupinah. Ne moremo prihajati na koreper, na sestanke sveta, vendar predsedstvo povdarja, da moramo imeti več stika, zlasti, ko se ko, ko gre za upoštevanje našega mnenja. Nekaj glede PNR-ja, gospodu Albertu bi povedal, da vprašanje profiliranja je seveda povezano z EU, ZDA, PNR-jem, ne pa toliko z evropskim PNR-jem. In polsko predsedstvo nas želi vključiti formalno in neformalno v razpravo. O tem to nas zelo veseli. Upam, da bo razprava pomagala komisiji, da bo in lahko izboljšala svoj predlog. In seveda hvala tudi za sporočilo gospe Latford. Ne gre za to, da bi iz, iz, izumljali nove platforme, nove izmenjave informacij. Mi podarjamo v številnih mnenjih ravno to vprašanje in hvala, da ste tudi vi to izpostavili. Hvala. Še enkrat hvala, gospod Hastings, gospod eh, Butareli. Hvala za fajno predstavitev. Nasvidenje in mi gremo naprej na naslednjo točko, poročilo romeva o enake obravnavi. This is point number... To je točka številka 8 dnevnega reda. Enako obravnavanje oseb, ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost. Najprej bomo slišali poročilo poročevalca gospoda Raula Romeve. Mnenje Evropskega parlamenta o direktivi o enake obravnavi je bilo sprejeto v plenumu, na plenumu 2. aprila 2009, torej še v prejšnjem mandatu, v okviru takratnega posvetovalnega postopka. Z vstopom v veljavo Lizbonske pogodbe je prišlo do spremembe postopka pri obdelavi tega dosjeja. Zdaj ta sodi v okvir postopka soglasja po pogodbi o delovanju EU. Torej, gospod Romeva je poročevalec, kar zdaj ta postopek soglasja. Mačarsko predsedstvo pa odboru Libe poroča o trenutnem stanju ravno danes na današnjem zasedanju odbora Libe. Prav tako bo komisija predstavila svoje mnenja, no in na zadnje bodo tudi posamezni člani povabljeni k besedi, kar zadeva ta dosje. Najprej torej beseda poročevalcev, potem svet in eh, komisija, potem razprava. Gospod Romajva, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Ja, v bistvu ni kaj dodati, kar zadeva to razpravo. Kot veste, je to tema, ki jo obravnavamo že kar nekaj časa. Zdaj imamo blokado v svetu, ker nekatere države članice pač ne izkazujejo dovolj politične volje, da bi naredili ta korak naprej. Ampak, če natančno pogledamo vsebino tega predloga in pa resnično nujnost tega predloga, potem eh, nikako ne razumemo, zakaj še vedno nimamo konkretnega predloga, da bi ga lahko ta parlament izglasoval. V preteklosti je bil to preprost posvetovalni postopek, kar pomeni, da parlament ni imel možnosti za zakonodajni poseg v ta deset, temu zdaj ni tako, zdaj imamo postopek soglasja, lahko rečemo da ali ne, in eh, v tem kontekstu sem nadomestil svojega nekda, svoje nekdanje kolegico Katalane Vojtenbeck, ki je bila poročevalka v prejšnjem mandatu. In prav tako sem tesno sodeloval z nekaterimi predsedstvi sveta, tudi z eh, španskim, potem belgijskim in uh, tudi drugimi predsedstvi, ki so bila recimo temu manj naklonjena temu, recimo temu tako manj naklonjena temu, kar mi menimo, da bi morala, bi morala biti običajna oblika sodelovanja med svetom in parlamentom. No, na tej podlagi bi imel tri konkretna vprašanja svetu s tem v zvezi in zanima me, ali imamo tudi konkretne odgovore, kajti koliko razumem, so določena vprašanja, ki so relevantna v tej razpravi, ki poteka. Prvo vprašanje je tisto, ki smo ga slišali danes eh, že enkrat. Namreč eh, direktor Agencije za temeljne pravice je zelo konkretno izpostavil, da imamo ne le na podlagi tega poročila, ampak tudi sicer jasno potrebo po to vrstni direktivi. To je nekaj, kar je treba imeti v mislih, kajti to mislim, da moramo uporabiti kot orodje pritiska držav članic, ki se s tem strinjajo, na tiste, ki se ne strinjajo, zato da bi potem prišlo do deblokade. To je moje prvo vprašanje. Potem sprašujem svet tudi, kako oni gledajo na to, na to moje mnenje. Potem je tu pravna razsežnost glede na to, da Evropska unija ratificirala konvencijo o pravicah eh, oseb. In vrednih oseb me zanima, kako svet gleda na to svojo nenaklonjenost, nesprejemanje direktive, ki v polni meri omogoča izvajanje te konvencije OZN. To je eno od protislovi, ki ga mi parlamentarci ne razumemo in želeli bi, da svet to nekoliko jasneje pojasni. No in na zadnje moram tudi povedati, da nas skrbi, namreč razprave v svetu, v odboru za socialne zadeve, se mislim, da pomikajo nazaj, kar zadeva pravni red Evropske unije na področju oseb z invalidnostmi, čež da naj bi načelo razumne oziroma primernega stanovanja ne veljalo za kratkoročne, kratkoročne bivanje. To je pa problematično. Ne le z vidika sveta, ampak tudi, ko bo to prišlo na parlament. To pa je vprašanje, ki ga naslavljam komisiji, namreč kakšno je stališče komisije v zvezi s to razpravo. Toliko za enkrat, prepričan sem, da bodo številni kolegi imeli še druga vprašanja, ki bodo dopolnile moje. In eh, z veseljem čakam na to, kar nam boste povedali, tako svet kot komisija s tem v zvezi. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa na kratko predajam, upam, da besedo mađarskemu predsedstvu in komisiji. Potem pa imam tudi seznam kolegov, ki želijo besedo. Naj vas pa samo spomnim, da nas čaka še ena točka na dnevnem redu in sicer. Zaslišanje François Lebaj, generalni direktorice za pravosodje pri Evropski komisiji, to bo srečanje za zaprtimi vrati, zato predlagam, da to upoštevamo, kaj si. Strani predsedstva dam besedo gospodu Andrašu Laslu ali Ateli Filipu, ne vem, kdo je v dvorani, ja, izvolite, v imenu predsedstva. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa za to povabilo tudi v imenu predsedstva. Moram reči, da smo z veseljem prišli sem, da vas obvestimo o direktivi o preprečevanju diskriminacije oziroma o enaki obravnavi oseb, ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost. Zdaj, kar zadeva delo, ki smo ga že upravili znotraj sveta, lahko povem, da kot je bilo slišati, smo od leta 2008, torej od julija 2008, že pri tej direktivi, na kateri torej delamo že tri leta in po vstopu veljavo Lizbonske pogodbe, zdaj potrebujemo soglasno odločitev, da bo ta direktiva dejansko tudi sprejeta. Gre za zelo širok spekter, gre za zelo širok pogled na to tematiko. In tu ne gre zgolj za vprašanje zaposlovanja, ampak tudi za socialno varnost, stanovanja, izobraževanje in tudi številne druge teme. In eh, če dovolite, bi se tu nekoliko dotaknil tudi dosedanjega postopka. Novembra 2010 je belgijsko predsedstvo zaključilo svoje delo in eh, mi smo skušali potem nadaljevati. Belgijsko predsedstvo je že takrat najavilo, da bo šlo za zelo težavno dosje. Zakaj? Namreč vprašanje subsidijarnosti, sorazmernosti in eh, vprašanje pravne negotovosti je tisto, kar je bilo vse čas v spredju na strani držav članic, ko smo skušali izoblikovati dokončno to direktivo. Belgijski predlog se je predvsem dotikal finančnih vprašanj in pa vprašanja stanovanske problematike. Mi pa smo se osredotočili na druge zadeve, namreč poskušali smo na strokovni ravni voditi ta pogajanja, predvsem kar zadeva osebe z invalidnostmi. No, zakaj smo se osredotočili na to vprašanje na invalidne osebe? To je povezano tudi s tem, da gre za področje, ki zadeva zelo številne, iz 70 do 80 milijonov ljudi, torej približno 15 do 17 odstotkov prebivalstva. Poleg tega so določila direktive namenjena izboljšanju življenjskih pogojev teh ljudi. Ta ciljna skupina naj bi torej s tem pridobila na kakovosti življenja. Poleg tega gre tudi za prilagoditev te direktive strategiji EU 2020. Pri tej strategiji gre za to, da naj bi 75 odstotkov oseb z invalidnostmi imele, imelo boljše možnosti za zaposlitev. Skratka, v tem trenutku je stopnja zaposlenosti invalidnih oseb zelo slaba. To torej pomeni, da potrebujemo strategijo, s katero bomo bolj vključujoči do invalidnih oseb. Pripravili smo tudi vprašalnik, ki smo ga uskladili s komisijo in tudi rad izpostavil dvoje. Po eni strani gre za prilagoditev ljudem za invalidnostmi, po drugi strani pa za neracionalno klasifikacijo teh ljudi. Ne bi rad šel zdaj v podrobnosti, kar zadeva samo vsebino tega vprašalnika, ampak eh, tekom našega dela smo se ukvarjali z vprašanji, kot naprimer, kako nacionalni pravni sistem lahko upravi s to nalogo, ali je to sploh nujno taksativno našteti kaj vse naj bi bilo, bila razumna prilagoditev in potem tudi, kaj storiti za to, da se to ne računalo in noso razmerno porazdelitev bremen odpravi. Rad bi se zahvalil vsem, ki so nam pomagali pri tem delu, tudi komisiji. Mislim, da uh, vse, kar potrebujemo podporo tukaj, ti mislim, da je pomembno, da se dogovorimo tudi kar zadeva same temeljne pojme, kajti brez tega bomo težko razvili soglasje. Jasno je, da zdaj v teh nekaj minutah ne bomo obravnavali vsega. Lahko pa povem, da v številnih pravnih sistemih posameznih držav članic obstajajo razlike, ampak ta razumna prilagoditev kot eh, načelo je prisotna posod, čeprav je definicija tega zelo različna, kar zadeva javni sektor, kar zadeva izobraževanje in tako naprej in tako dalje. Načelo, ki je razumne prilagoditve izpostavljeno tudi v resoluciji OZN, oziroma v konvenciji OZN, ampak pomembno je, da na ravni EU to harmoniziramo, vsaj na načelni ravni. Naš namen je bil, da prilagoditev in dostop eh, zagotovimo za invalidne osebe. Torej, po eni strani imamo obveznosti in te obveznosti je treba upoštevati, ko sprejemamo odločitev. No, to moramo potem tudi podpreti z ustreznimi primeri, kaj torej pomeni takšna razumna prilagoditev. kar nekaj točk je bilo, okrog katerih eh, smo imeli dokaj živahno razpravo, mm, predvsem kar zadeva nesrazmerno porazdelitev bremen. Tu ne gre zgolj za invalidno sebe same, ampak tudi za gospodarstvo. E, treba poštevati finančno stanje, pristojnost in sposobnost ljudi in pa potencial teh ljudi, ki ga moramo tudi upoštevati. No, upam, da smo s tem stvari bistveno razjasnili in da smo uspeli doseči napredek in upam, da bo pri naslednjem procesu prišlo še do nadaljnega napredka. Tudi prihodnje polsko predsedstvo bo to obrnavalo prioritetno in pomembno je, da področje uporabe definiramo na takšen način, da ne bo nesporazumov in da bodo vsi razumeli, da obveznosti veljajo za vse. To je konec koncev nekaj, kar je treba tudi vključiti v direktivo. No, na koncu želim polskemu predsedstvu vse dobro za pripravo te direktive. Hvala tudi vsem tistim, ki so pri tem, da se je tudi že sodelovali. Mislim, da bomo s pogajanji uspešno nadaljevali tudi pod naslednjim predsedstvom. Hvala. Gospod Ferrando Pereira v imenu komisije, ampak eh, mislim, da bomo morali počasi zaključiti, kajti gospod Lebaj tudi že čaka na svojo predstavitev. Komisija, izvolite. Merci, monsieur le président. Euh, je serai. Hvala lepa, predsednik. Bom kratek, da ne bom pustil generalne direktorice čakati predolgo. Če dovolite, bi začel z zahvalo mačarskemu predsedstvu za upravljeno delo v zadnje pol leta. Kot je bilo rečeno, smo se osredotočili predvsem na vprašanja vezana na razumno prilagoditev invalidnim osebam. Kot veste, je to pomembno dopolnilo k pojmu dostopnosti in skupaj z načelom dostopnosti je eh, to predstavljalo dve ključni načeli te direktive. In eh, ves napredek na tem področju je pomemben v luči mm, dogovora, kar zadeva ta predlog. Komisija je, kot je bilo omenjeno, tudi podpirala mađarsko predsedstvo pri teh naporih in eh, mnenja smo, da je predlog besedila. Po razpravi v tej pol leta predlog gre v pravo smer, ker zadeva dolgoročne pogodbene obveznosti oziroma pogodbene razmerja, se nam zdi, da rešitev, ki smo jo pripravili z mačarskim predsedstvom, nikakor ne preprečuje ustreznega izvajanja načela razumne prilagoditve, ampak eh, o tem lahko govorimo še bilateralno. Mislim pa, da smo še dokaj daleč od eh, splošnega dogovora v svetu, tudi na pena skrivnost in eh, ne gre za soodločanje, gre za vprašanje soglasja, tako da soglasje v svetu je v vsakem primeru nujno in strinjanje ali nestrinjanje komisije nikakor ne bo privedlo do spremembe v svetu. Komisija je mnenja, da je ta direktiva absolutno nujnega pomena, če želimo dopolniti pravni okvir, ko gre za odprav diskriminacije v EU. In zato se mi zdi prav, da omenimo, da smo lahko le razočarani nad eh, počasnim napredkom, ki smo mu priča. In mislim, da je pomembno, da nadaljujemo z delom, da pripravljamo rešitve na tehnični ravni. Komisija vsekakor prihodnje polsko predsedstvo lahko samo pozove k angažiranosti na tem področju. Prihodnje predsedstvo naj bi nadaljevalo z poglobljenim eh, tehničnim obravnavanjem te tematike. Toliko smo že izvedeli iz stikov z naslednjim predsedstvom in uh, polsko predsedstvo vse, kako lahko tudi računa na podporo komisije pri svojih prizadevanjih za tehnične rešitve, ki ne bi zagotovile kar sedaj visoko mero pravne varnosti in gotovosti na tem področju. Za vstopom uveljavo Lizbonske pogodbe vemo, da bo Evropski parlament eh, moral in upamo, da se bo to zgodilo k malu, potrditi kompromisno besedilo na ravni sveta, In v tem smislu mislim, da je ključnega pomena, da nadaljujemo z razpravami med parlamentom in svetom in mislim, da smo lahko le srečni, da smo lahko prispevali k tej razpravi. Hvala za vašo pozornost. Hvala. Tako, zdaj pa začenjamo z razpravo. Minuto in pol vsak, kaj ti gospa Lebaj je, je že tu. Ja mislim, da je ne smemo pustiti čakati predolgo in uh, nimamo možnosti, da bi to preložili. Prvi gospod Kešman, hvala lepa predsednik. Na kratko, mačarsko predsedstvo je že govorilo o napredku, eh, ampak kolikor jaz vidim napredka, nekaj proteva jasnost, je stvar prižno toliko jasna kot blato. Nisem razumel uh, nečesa, kaj je bilo povedano, to je bilo tudi. Eh, z vidika dejstva popolnoma nepravilno. To nima nobene zveze z zaposlitvijo. Zaposlitev je eh, določena v direktivah o hm, zaposlovanju. Če potrebujemo rešitev, pogledajte zakone, ki so uveljavi na Združenem kraljestvu ali v Nemčiji, ki so rešili te probleme. To, s čimer imamo torej opravka, je v bistvu pomankanje politične volje, pomankanje vizije in pomankanje poguma, da bi karkoli storili na tem področju. In to mislim, da, da je popolnoma napačno sporočilo. Enako velja za komisijo mnogo premalo dela je bilo opravljenega in doseženega na tem področju. Raul je omenil konvencijo o invalidnosti. Kmalo bomo tudi podpisniki te Evropske eh, konvencije o človekovih pravicah in seveda bomo že s podpisom začeli kršiti to konvencijo. Prav tako bomo kršili sodno prakso v zvezi z preprečevanjem diskriminacije. Tako da mislim, da se moramo spraviti v red. Eh, rešili smo probleme eh, v, že v preteklosti. In če obstaja volja, potem je možno uh, najti rešitev. Če pogledate direktivo o rasnem in etničnem razlikovanju, vidite, da vsekakor se to da rešiti. No, ampak no, naj povem, da je hvala Bogu, da imamo Evropski parlament, ki vse čas eh, zagovarja in eh, promovira pravice oseb, proti katerim se diskriminira brez kakršne eh, koli utemeljitve. Kar pa zadeva predsedstvo, ni volje, ni poguma, nobene političnega poguma. Pričakovala sem več, ampak vse parlament počne ta več. Hvala lepa, gospa Interfeld. Hvala, predsednik. Čisto na kratko se opravičujem, ker moram tudi oditi takoj ampak eh, lahko se popolnoma strinjam s tem, kar je dejal Michael. Eh, zdi se mi absolutno nezaslišano, da države članice to obravnavajo na takšen način in izgovori, ki si jih izmišljajo, so neverjetni. Eh, reči, da je enaka obravnava oseb invalidnih oseb nekaj, kar je lahko predrago, Ne vem, pogledajte, koliko denarja tratimo na ne vem kakšnih neumnostih. Če pogledam svoje poročilo, ki ga imamo popovdne o ocenjevanju boja proti terorizmu, stroški na tem področju so se povečali za 20 krat v zadnjih desetih letih. Nekateri ne želijo niti pogledati, koliko to stane, ker pravijo, ne, to je tako pomembno, da je vseeno, koliko stane. Zakaj torej to pravimo o ukrepih za boj proti terorizmu, ne pa ko gre za zaščito prvih državljanov EU. Hvala. Hvala, gospod Boskurt. Hvala lepa, predsednik. Od leta 2008 spremljam to problematiko za skupino SD. Če pogledamo to, kar sta dejala predsedstvo in komisija, ali resnično obstaja pripravljenost za boj proti diskriminaciji, pri tej tematiki gre v bistvu zgolj za invalidne osebe, ampak tudi tri druge razloge imamo, zakaj je potrebna enaka obravnava. Namreč eh, vera, prepričanje, spolna usmerjenost, starost, skratka, vse čas v parlamentu pravi, da je to predrago, eh, še posebej kar dela invalidnost. No, zdaj smo to zadevo rešili, kar zadeva invalidnost prav, lepo. Ampak kaj pa ostale kategorije, kakšne izgovore pa so našli tam, eh, zato da ostanejo eh, pri tem, kjer smo. Tako da se res sprašujem, ali resnično sploh obstaja volja, da bi bili aktivni na tem področju. No, in potem drugo vprašanje. Pred nekaj časa smo o tem govorili z gospod Reding in dejala je, da ne, vse to je zelo, zelo težko, eh, še posebej vse te druge kategorije. Morda bi imeli le direktivo za invalidne osebe. Danes smo slišali svet in komisijo. Je to rezultat? To bi rada vedela. Hvala lepa, gospod Tedejong. Hvala, predsednik. Naj povem, da se strinjam s svojimi predgovorniki. Mislim, da to res je nezaslišano. Prav tako moram povedati, da se mi zdi nezaslišano, da je predsedstvo omenilo zgolj en razlog za neenako obravnavanje, ne pa tudi drugih tem parlamentu mislim, da je stvar jasna, to direktivo hočemo. In eh, res nerazumljivo je, zakaj moramo tako dolgo čakati na to, da bi dosegli nek napredek. To seveda je v polni meri odvisno od politične volje. Obenem se mi zdi tudi, da je prišel čas, da tudi ulica spregovori in zato sem začel z aktivnostmi na nizozemskem s pomočjo organizacij LGBT in tudi s pomočjo časopisov ki se aktivira na tem področju, da tekom počitnic eh, ljudi začnejo opozarjati na diskriminacije, eh, ki jih opazijo, bodi si sami ali diskriminacijo, ki jo opazijo pri drugih. Tako da upam, da bom lahko potem predstavil veliko število primerov, kjer so pokazali, da to resnično je potreba. Morda bodo nekateri kolegi iz drugih držav članic svetem parlamentu storili enako v svojih državah. Če vse te praktične dokaze tega, kar se dogaja na dnevni ravni, izberemo, potem verjetno prihodnje predsedstvo ne bo moglo biti tako nezaslišano neaktivno kot sedanje. Hvala, gospa Blinkevič, jutja. Hvala lepa, predsednik. Resnično je škoda, da tako počasi napredujemo pri tako pomembni direktivi. Vsako predsedstvo se dela, da se dela, eh, izbere si neko temo, dela na tej temi, eh, dela se, da je aktivno, ampak na koncu ni nobenega rezultata. Zelo pomembno je, da invalidne osebe so deležne enakih pravic v vseh državah članicah. Ja, ampak poglejmo, kaj se dogaja. Imamo poročilo o mobilnosti oseb za invalidnost in veseli me, da je tudi poročevalec tu. In tri skupine zeleni, socialdemokrati in ALDE podpirajo čim prejšnjo sprejetje te direktive. EPP eh, e nas še ne podpira in to kaže tudi, kakšen odnos ima EPP do invalidnih oseb. In želim si, da bi to odločitev končno lahko sprejeli in da mi politiki ne bomo o tem govorili zgolj v predvoljenih kampanjah, ampak eh, bomo tudi kaj storili za to. Hvala lepa. Gospa Vikstrom, ja, tudi jaz moram reči, da sem eh, kar ogorčen nad tem, kar se dogaja s tem tako pomembnim poročilom. Naj izpostavim nekaj zadev, kar zadeva invalidnost. Konvencija OZN o pravicah osebe z invalidnostmi je stopila v veljavo s januarjem letošnjega leta za Evropsko unijo. Ta konvencija jamči svobodo do samostojnega življenja in priznava, da morajo osebe z invalidnostmi imeti možnost proste izbire glede tega, kako živijo in kje. Pa tako je prehod iz institucionalne oskrbe v oskrbe znotraj skupnosti eh, eden temelja te konvencije. Me pa zelo skrbi, kako se porabljajo strukturni skladi EU v tem kontekstu. Na to bi vas rada opozorila. Prav tako je bilo rečeno, da se ta sredstva uporabljajo za. gradnjo domov za institucionalno oskrbo in to je izgubljena priložnost, saj bi to lahko uporabili za financiranje infrastrukture, ki je potrebna za neodvisno življenje, namesto da promoviramo institucionalizacijo oskrbe. Zato mislim, da je prišel čas, da obsodimo to nehumano ravnanje z osebami v teh ustanovah in resnično pozovemo k temu da se zagotovi samostojno življenje tem osebam. To je obveznost nas, Evropskega parlamenta, saj smo podpisniki te konvencije. In eh, zato pozivam tudi svet in komisijo, da si dejansko to zadevo pogledata in pogledata, kako se ta denar porablja. Raporter. Hvala lepa, gospod Romeva je poročevalec. Slišali ste jasna mnenja poslancev, mislim, da lahko sedaj prisluhnemo, prisluhnemo vašemu sklepu, preden poznam je gospa Lebaj. Čisto na kratko, mislim, da je bilo sporočilo jasno, vsi, ki so spregovorili, so spregovorili v imenu velike večine ljudi v Evropski uniji, upam, da je svet slišal naše sporočilo parlament si želi poročilo in želimo ga imeti čim prej. Z vidika vsebine in tudi zato, ker ga zakonsko moramo pripraviti. To je nekaj, kar trenutno predsedstvo verjetno ni ustrezno razumelo. Upam, da bo polsko predsedstvo to razumelo nekoliko bolje. Upam, da naslednjič ne bomo imeli tako frustrirajoče razprave, ampak da bomo lahko celo glasovali. Hvala. Mislim. Hvala, da ste bili tako kratki, gospod Rumeva. Sedaj pa, kakor je bilo predvideno, imamo predstavitev o splošnem sporozumu o varstvu podatkov. Z nami je gospa Lebaj, generalna direktorica za pravosodje pri Evropski komisiji. Opozarjam vas, da predstavitev poteka za zaprtimi urati, zato prosim, da tisti, ki niste upravičeni do udeležbe na tem delu seje, dvorano zapustite, gospa Lebaj pa bo kmalo z nami, dal ji bom besedo. Povedali so mi, da smo prekoračili čas za delo tolmačev, zato se jim zahvaljujem za to, da so pripravljeni z nami potrpeti še nekaj minut. In predlagam, da nadaljevanje poteka brez tolmačenja. Hvala.